war nicht auf ja. Ja, ich möchte alle recht herzlich hier begrüßen. Prisrčno pozdravljeni vsi. Naj predstavim spremembe dnevnega reda. Predsedujočega in podpredsednika žal še ni. Mislim pa, da je dobro, da začnemo z našim dnevnim redom. Prosim za razumevanje, ker imamo nekaj sprememb na našem dnevnem redu. Najprej točka 12, To je poročilo gospoda Butikoferja. To točko bomo obravnavali danes po točko 3a, torej začeli bomo s to točko. Potem točka 5, mnenje gospoda Langna, razprava o predlogih sprememb. To točko bomo obravnavali danes kot točko 3b. Komisarka gospa Krös pride nekoliko kasneje, prišla bo ob 16. Kar se točke 6 tiče, Sosa Wagner. Tudi tukaj bomo razpravljali o predlogih sprememb. To točko bomo obravnavali danes kot zadnjo točko. Potem pa točka 13. Poročilo Degrasa Carvalho gre za izmenjavo mnen. To točko bomo obravnavali kot točko 11a po glasovanju. Sestavne koordinatorjev pa ne bo danes, temveč jutri, takoj po glasovanju in po izmenjavi mnen o poročilu Karvaljo o približno 11.15. Točka 14. Predsednik Buzek bo podal komentar o svojem, ne, o svojem uradnem obisku na kitajskem. Če nima nobene, nobene pripombe, bi ta dnevni red sprejeli. In sedaj prehajamo na točko 3 na našem dnevnem redu. Gre za sprejetje zapisnika sestanka 17. in 18. marca 2010. Če nihče ne želi časa spremeniti, bomo kar prišli na točko 4. Točka 4 na našem dnevnem redu pa je poročilo gospoda Bütikoferja. Tukaj je in predlagam, da nas eh, gospod Bidjuk Kofrkar uvede v to temo. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski sistem za standardizacijo je pomemben za skupni trg, kajti gre za ekonomsko, okoljsko in družbeno pomembnost tega vprašanja in Evropa lahko svoje stališče kot regija, ki ima zelo veliko vodilne tehnologije in veliko izkušenj z rejno tehnologijo, da lahko to tudi okrepimo, če bomo izkoristili standarde za to, da bi še bolj izpostavili cilje naše politike. In obratno, da bi evropski cilji pri standardizaciji upoštevali tudi realnost. Pri tem moramo velike izzive, kot je energetska varnost in kot so podnebne spremembe, tudi upoštevati. Da bi to izpostavili pri standardizaciji, je zelo pomembno. Zato moramo pripraviti širok niz interesov, ki jih je potrebno upoštevati. In standardizacijo moramo določiti pregledno. Toliko uvodoma na splošno in na tem, na teh temeljih predlagam za mnenje k poročilu odbora in ko nekaj točk. Najprej bi rad predlagal, da bi načela STO preglednosti, odprtosti, nepristranskosti, konsenza, učinkovitosti, pomembnosti in doslednosti vključili v pravni okvir Evropske unije, kar se standardizacije tiče. drugič. Po mojem mnenju bi bilo zelo pomembno, da bi različne organizacije, ki zastopajo skupnostni interes, kar se standardizacije tiče, da bi jih bolje vključevali. Normap me, naprimer, to je ena od organizacij, za mala in srednja podjetja, potem ECOS gre za perspektivo okoljevarstvenih standardov in podobne organizacije, ki z vidika potrošnikov in zagotavljanja delovnih mest in sindikatov poskušajo uveljavljati svoje pravice. Komisija pa seveda mora zagotavljati sredstva za to, da bi evropske organizacije za standardizacijo lahko uspešno delovali. Komisija jim poda mandate. Po moje bi bilo dobro, če bi premislili o tem, da bi del teh sredstev namenili specifično za podporo teh omenjenih organizacij, ki torej zastopajo skupnostne interese v procesu standardizacije. Seveda samo v primeru, ko specifični standard, standardi spadajo na področje delovanja določenih organizacij. Vloga in pomen teh organizacij v postopku standardizacije pa bi lahko ukrepili tako, da bi pri uradnih odločitvah o tako imenovanih evropskih standardih jim dali vsaki po en glas. To ne bi preveč spremenilo večinskih razmeri, kajti organizacije za standardizacijo iz večjih držav, naprimer Francija, ima več glasov od deset v takšnem postopku in to bi vodilo do tega, da bi 4-5 glasov v tem postopku prihajalo tudi strani teh organizacij, ki zagovarjajo skupnostno, skupnostna načela. In mislim, da bi bilo to smiselno. In končno, standardi morajo biti tudi dostopni. Veliko postopkov je precej zapletenih in stroški so tudi precejšnji, še prav posebno za MSP-je. Zato se zelo zauzemam za to, da bi nacionalne organizacije za standardizacijo, še prav posebno za MSP-je, lahko delovale tako, da bi spremale skupek standardov naenkrat in tako bi poenostavili sprejemanje standardov in tudi manj bi imeli referenc na druge standarde, naprimer. To je po mojem mnenju pomembno, predvsem za MSP-je in za njihovo ravnanje standardi. Prav tako bi bilo pomembno, da bi naše standarde usklajevali z raziskovalno politiko in zato predlagam, da razvijemo dejavnosti, ko bi opazovali tehnološki razvoj in bi tudi pri okvirnih programih in pri CIP večji pomen namenili vprašanju standardov. In ne nazadnje bi morali omeniti tudi vprašanje mednarodne koordinacije pri standardizaciji, kajti če bomo imeli konkurenco med standardi, lahko to vodi do netarifnih ovir pri trgovini in tako bi ogrozili razvoj trgov. Zato moramo podati naš prispevek, da bi kar se da hitro zadeve pospešili. In mislim, da je tudi čezatlantski dialog v okviru tega zelo pomemben in tudi, tudi čezantlantski svet mora omeniti vprašanje usklajevanja mednarodnih standardov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Želi kdo spregovoriti na to temo? Prosim. Hvala lepa gospod poročevalec, za vaše delo. Vprašanje standardov je seveda zelo pomembno. Evropska unija je zelo dejavna na področjih standardov. Naprimer, kar se varstva potrošnikov in tehničnih standardov tiče, smo imeli veliko uspeha. Uspelo nam je uveljaviti evropske standarde kot mednarodne. Naprimer, tukaj lahko pomislim na uredbo REACH v kemični industriji. In seveda je tudi še niz drugih primerov. Vendar pa, kar se tehničnih in gospodarskih standardov tiče, pa smo bili uspešni. Imamo pa tudi, naprimer, okoljske standarde, torej ne trgovinske standarde, ko gre za zaščito našega okolja ali tudi na področju podnebnih sprememb. Lahko pa pomislimo seveda tudi na družbene, zdravstvene, kulturne standarde. In pri tem imamo veliko več težav pri uveljavljenju letih, da jim zagotovimo njihovo prednostno vlogo. Naprimer, spodletela konferenca v Kübenhavnu ko nam ni uspelo. To ni šlo po poti, ko bi za sabo potegnili ostali del sveta. To seveda ne pomeni, da mi kot eh, evropejci teh eh, standardov naj ne bi uporabljali. Naprimer pri 4x30. In v teh razmerah, kaj storiti? če mi uporabljamo te standarde, potem bomo seveda povzročili to, da bo naša industrija manj konkurenčna v primerjavi z državami v razvoju ali tudi ZDA, ki jih ne uporabljajo. Torej, kaj storiti? Francoska vlada, pa tudi nekaj levih strank v Franciji, je govorilo o tem, da bi morali pobirati davek na mejah glede CO2, vendar pa kaj lahko nasplošno storimo, ko prihaja do konflikta med gospodarskimi standardi, recimo temu tako, in da bi to dejansko tudi razrešili. Evropska unija je sledila prostovoljnemu pristopu. In tukaj smo videli, da smo naleteli tudi na omejitve. Nismo potegnili za sabo ostarega dela sveta, vendar pa seveda to pomeni, da se moramo boriti za to tudi na mednarodni ravni. In zato potrebujemo institucionalni okvir. Zato bi rad izvedel še več podrobnosti od našega poročevalca. Hvala lepa. Richtig herzlichen Dank. Äh, Hvala lepa. Mislim, da so zastavljena vprašanja dejansko zelo pomembna za nas. Standardizacija bo tudi v prihodnje igrala zelo pomembno vlogo. Komisar Verhogen je nekoč dejal, da bi morali imeti manj tehnične zakonodaje, da bi morali prepustiti standardizacijo pristojnim organom. In mislim, da gre tukaj tudi spet za temeljno načelo vzajemnega priznavanja in usklajevanja in harmonizacije, kje želimo si vzajemnega priznavanja in kje harmonizacijo. In mislim, da se moramo o tem pogovarjati, kajti na koncu bi potem celotna EU lahko dosegla napredek na področju standardizacije. in sicer na evropski ravni. In zato je to ta izjiv, s katerim se soočamo. Dejali ste, da imamo nacionalne in mednarodne standarde in mislim, da je naša naloga, da na skupnem trgu pazimo na to, katere standarde dejansko potrebujemo. In tudi vprašanje gospoda Butikoferja stroškov in sofinanciranja sistema, tudi to igra ustrezno vlogo. Nihče ne želi spregovoriti na to temo. Sedaj še komisija. Gospod Tiršar je pristojen za to. Äh, nachdem wir die Tagesordnung verschoben haben, glaube ich, ist verständlich. Potem, ko smo spremenili dnevni red, seveda lahko razumemo, da ga sedaj ni tukaj, kakorkoli že časovni razpored. Dejstvo je, da bomo naslednjo razpravo o osnutku mnenja imeli 23. junija. Rok za predlog SMP je 24. juni. 13. julija bomo razpravljali o tem, in 2. Eh, septembra 2010 bo glasovanje v odboru IMKO in potem bomo to obravnavali na drugem plenarnem zasedanju septembra ali na 1. oktobra. Če se vsi strinjate, bi še enkrat dal besedo poročevalcu Beauty Kofferju. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil vam in kolegu Weberju za pripombe. Kar se časovnega razporeda tiče, nimam kaj za dodati. Rad pa bi omenil še nekaj točk še enkrat. Nisem prepričan, če bi razrešit, eh, razširitev teme, kot je predlagal gospod Weber, dejansko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 ne glede na celotno široko razpravo o selitvi virov CO2. Nedavni podatki kažejo na to, da težava ni tako velika, kot se to prikazuje z nekaterih strani. Vendar pa, če se ne omejujemo samo na evropsko perspektivo, temveč eh, upoštevamo tudi to, kako ambiciozno nekatera hitro raztoča gospodarstva izvajajo tehnološke inovacije na področju tretje industrijske revolucije, potem mislim, da moramo z vsem dolžnim spoštovanjem sprejeti to, da ne bodo čakali na to, da nam bodo nekoč lahko sledili, temveč da bodo skušali razvijati zadeve sami. In zato torej nismo več v položaju, že davno ne, ko lahko razmišljamo, ali bomo vzor za druge, za Kitajce. Naprimer, Kitajci ne čakajo več na Evropo, da bi bili njihov vzor. Še prav posebno pri najmodernejših tehnologijah nas poskušajo prehiteti. In zato bi bilo industrijsko-politično zelo nevarno, če bi tukaj eh, širili stališče, da bi morali industriji narediti uslugo, ko bi naprimer pri razvoju skupnih standardov bili previdni, mislim, da je prav ravno obratno. Z razvojem skupnih standardov moramo prispevati k temu, da bo inovacijski tempo hitrejši, sicer nam ne bo uspelo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bitikofer. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu gre za standarde emisijskih vrednosti za nova lahka gospodarska vozila. Pripravljalec mnenja je Werner Langen, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujočim. smo v fazi posvetovanja o predlogih sprememb. 219 predlogov sprememb imamo pred sabo. V bistvu se osredotočajo na 18 različnih točk. Prvi predlog spremembe govori o pravni podlagi. Tukaj gre za to, ali bi naj dodali še člen glede skupnega trga. Tukaj imamo potem mnenja nekaterih, ki to zanikajo in v tem moramo glasovati. Morda pa bomo potem dobili tudi mnenje odbora Envi do takrat. Drugi večji kompleks je vprašanje kratkoročnih ciljev in sicer tako, kar se višine tiče, kot tudi leta, torej kdaj. Kar se tiče tega, koliko to znaša, imamo predloge. Komisija predlaga 175 gramov. Imamo pa tudi predloge, ki so nižji. Kospe Harms, Kospe Hall, Wagner, Thompson, nekaterih drugih, 165 in 160. Na podlagi trenutnega stanja predlagam, da bi sledili predlogu komisije, torej da bi ostali pri 175 gramih. Drugi je dolgoročni, dolgoročna ciljna vrednost, kar se začetka veljavnosti tiče. In komisija predlaga 135 gramov kot dolgoročni cilj tukaj imamo predloge, ki govorijo tudi o 160 in 150, pa tudi o zniževanju 125. Potem imamo predloge 145, tudi spremembo letnice 135 leta 2025 na mesto 2020, potem postopno, postopni predlog, to sem predlagal sam, to, ta predlog bi rad omaknil in predlagal kompromis ki je nekje na sredi pri 150 in je identičen odboru Envi. 150 je dovolj ambiciozno in morali si bomo zelo prizadevati in tako odprta vprašanja smiselno uredimo. Potem področje uporabe, razširitev letega, to, tako imamo dva predloga. M2, kategorija M2 in M1. Tukaj imamo prvi predlog, ki govori samo o M1 in tukaj bi rad ostal pri predlogu komisije. Potem pa dopolnitev definicij. Celotno vozilo, vse to lahko sprejmemo. In potem nadaljno vprašanje, kdaj se naj to začne. Phase in, uvajanje, vključno z vprašanjem, kdaj bo začela veljati ta uredba. Tukaj imamo predloge, da bi naj stopnje prilagodili predlogom glede CO2 pri osebnih avtomobilih. Imamo pa še bolj podrobne predloge, ki si želijo bolj počasnega, postopnega poviševanja, kot je predlog gospe Tikao in gospe Harms. Tukaj bi najšlo za to, da bi to uvedli brez, brez phasing in glede na veliko predlogov, bi predlagal, da bi to začelo veljati 1. januarja 2015, da bi to preložili za eno leto in da bi potem tudi prilagodili postopne prilagoditve komisije ustrezno. To je ta predlog in od leta 2016 bi potem avtomobile ki so do delani tudi vključili. To je torej srednja pot predlogov sprememb, ki jih imamo pred sabo. Seveda, če bo vsak vztrajal pri tem, da je njegov predlog najpomembnejši, potem ne bomo dosegli kompromisov. Potem imamo še vprašanje superkreditov. Tukaj gremo od črtanja do okrepitve. In tudi tukaj bi se navezal na pravila pri osebnih avtomobilih in želimo si spremembe. Zahvaljujoč Rubih Marinesko, Šace Markaki Svaljan, da torej ne bi imeli 50 gramov, temveč 50 odstotkov za danega cilja. To se mi zdi bolj upravičeno, kajti 50 gramov bi bilo nekoliko neostrezno. In potem tudi tukaj postopno lestvice. Tudi tukaj imamo 3,5 za leto 2015 do 1,5 do leta 2018 za najbolj okolju prijazna vozila, koliko drugače, kot je predlagala komisija. Potem predlogi sprememb glede nadzora. Sedmi člen Po mojem mnenju gre tukaj za manjše spremembe, gre za časovno prilagoditev, glede na to, na kompromise, ki smo jih že dosegli. In potem kazni. Predlagal bi kompromis številka 4. Seveda se bo vse začelo leta 2015, ko bi naj uredba stopila v veljavo. Najpomembnejša točka pa je, da komisija prelaga 120 evrov pri preseganju za več kot 3 grame. In tukaj bi to znižali na 95 evrov, ker je tako tudi za osebne avtomobile. Od 2015 do 2019, od leta 2020 pa bi torej potem imeli točno 95 evrov, torej nekoliko nižje, nižja kazen, kot jo predlaga komisija. Tudi to ustreza, če sem prav obveščen, predlogom odbora Envi. Potem pa časovni roki, torej, da bi naj za leto odložili to, to je predlog Šačem Rakakis Marinsko Valjan, to bi rad potrdil in potem izjeme za male proizvajalce bi dvignili prak. Komisija je predlagala 22 tisoč, gospod Tikao, tukaj imamo samo en predlog pa je predlagala 30 tisoč, moj predlog je 25 tisoč. Mislim, da če bi nekoliko zvišali, bi to še lahko sprejeli, ni pa to glavno vprašanje. Potem pa ekološke inovacije. Tukaj je gospa Harms zahtevala črtanje, šaci Markake z Valjan, Rubih in ostali pa želijo se navezati na uredbo za osebne avtomobile, kar se ekonoških inovacij tiče in gospod Tikao je predlagal zvišanje 7 na 10. To je bolj tehnično vprašanje in vprašanje, kako bi torej sestavne dele, ki jih morda ne pripravljamo v vetrnem kanalu, kako bi lahko to vrednotili. In mislim, da lahko o tem razmislimo. Tukaj sem napisal plus pri predlogu Tikao. Bomo pa videli, če bomo lahko dosegli večino za to. Potem pa omejevalniki hitrosti. Tukaj imamo predvsej predlogov. Gre za vodno izjavo 24, da bi naj to črtali in da bi naj omenili oziroma predlagali pozitiven učinek omejevalnikov hitrosti na okolje in varnost. Imamo tudi predloge, ki podpirajo moj predlog iz različnih skupin. Harms, Van Bremt in Kote želijo to uskladiti z uredo 92 skozi ničest. Potem vrsta kolegov, prav posebno iz skupine zelenih, pa tudi gospod Kota, si želijo novi člen 5a z različnimi omejitvami. Gospa Ho 110, nekateri ostali 100, nekateri tudi 120 ali pa tudi prak, ki bi ga določile države članice. In tukaj bomo morali glasovati po lastni presoji. Mislim, da se mi to ne zdi prav potrebno, kajti omejevalniki hitrosti to spada v področje držav članic. Potem člen 12a, priloga 1, Rubik Šači Markaki, Sartori, Tikao in drugi, bi verjetno lahko dosegli večino. Kompromisni predlog, predlog 6 je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 ki spet zagovarjajo srednjo pot tistega, kar je bilo predlagano. Potem imamo alternativne parametre, kot je oblični otis. Tukaj imamo tudi predlog spremembe gospoda Odija in potem imamo avtomobile z različno uporabo. Tukaj gredo predlogi spremenb v isto smer, gospod Odisi želi črtanje, ostali predlogi pa gredo vsi v smer, da bi komisija do 2011 pripravila alternativno metodo za meranje emisij CO2 in da ne bi šlo za približevanje. In še zadnja točka, posredovanje podatkov. Tukaj bi najprej žili z 2.11 na 2.13, in potem še podatki o specifičnih emisijah CO2 in tudi podatki o zniževanju emisij CO2 z ekološkimi inovacijami. To so najpomembnejše točke. Šest najbolj kritičnih, kjer nimamo jasnega stališča, sem skušal razdelati v šestih kompromisih in takoj po izmenjavi bomo te kompromisne predloge tudi razdelili, kar se časovnega razporeda tiče smo imeli razpravo z gospodom Kerehanom o omejitvi, o ločevanju in govorili smo o tem, o čem se je potrebno še odločati, torej kaj je v pristojnosti odbora ITRE. Dogovorila pa so se, da bova pripravila vsak svoje poročilo, potem pa se bova pogovarjala o stvarih, ki jih je potrebno še razrešiti. Po dosedanjih razpravah v odboru NV pa mislim, da obstaja precejšnje soglasje za kompromise, ki sem jih tudi navedel. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Pirilo. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Po prvem branju predlogu sprememb poročila Langen smo prišli do zaključka, da vendarle je neka rdeča nit za vsemi temi amandmaji. Namreč, da želimo na koncu poti doseči te ciljne vrednosti. Dejstvo pa je, da so tukaj predvideni dokaj dolgi roki in eh, tega mislim, da ne velja podcenjevati. Tudi sam sem podal kar nekaj predlogov sprememb, ki gredo v to smer. In eh, to sem tudi ustrezno utemeljil. Treba je pač upoštevati, kakšni so trgi s temi vozili. V, smislu, v, v mislih imam uh, lahka gospodarska vozila, v smislu imam vprašanje aerodinamike. Uh, Eh, v mislih imam tudi zamenjavo teh eh, vozil po desetih letih. Kajti tukaj so obratni časi nekoliko daljši. Kar zadeva, če imam na 135, bi povedal, da smo se prizadevali za to, da bi zadevo nekoliko omilili in zato sem tudi podal ta svoj uh, predlog spremembe in sicer, da to preložimo na leto 2025. Če bi zadevo pustili pri simboličnem letu 2020, bi tudi to seveda imelo neko vrednost. Se pa strinjam s predlogi sprememb, ki določajo rok 2012 do katerega je potrebno določiti emisijske meje za dokončana vozila. No, gre za ukrepe, ki jih sprejmemo v času krize in mislim, da moramo biti zelo, zelo pozorni glede tega, kako stroge emisijske vrednosti bomo določili je naprimer vprašanje znižanja 135 na 125 gramov. Nisem prepričan, ali je tehnika že dovolj daleč, da bi dosegli te parametre. In zdi se mi tudi, da so zahtevane investicije nekoliko prevelike in to ima seveda lahko tudi negativen učinek na zaposlovanje. Hvala lepa, naslednja gospa Hall. Thank you, Mr. President, and um, I'd like to thank Mr. Hvala predsedajoči, hvala tudi gospodu Langnu za opravljeno delo na tem dosjeju in tudi za zelo celokupen pregled njegovih predlogov. Rada bi se dotaknila par zadev, ki mislim, da niso bile sicer omenjene, vse eh, pa glede njih kar strinjamo. Eno je argumentacija industrije, da je besedilo komisije glede eh, dokončanih vozil ne zadovoljivo in mislim, da s tem manj skušamo to situacijo izboljšati. Druga zadeva, ki mislim, da ni bila omenjena, pa zadeva kalkulacijo podobni, podobno superkreditom, da nekoliko drugačna za vozila, ki imajo izjemno visoke emisije. Gre za to, da bi tukaj dosegli neko ravnovesje eh, s temi superkrediti. Ker je problem s temi superkrediti je ta, da so proizvajalci nekako se nagibajo v to, da bi še naprej proizvajali vozila z visokimi emisijami, zato ker jim to omogočajo super krediti za njihova nizkoemisijska vozila. Mislim pa, da nasplošno imamo tukaj tudi nekakšno filozofsko ločnico med tistimi, ki razumejo industrijo kot zelo sposobno inovacij in eh, gledajo pač, kaj se je dogajalo z osebnimi vozili, ker je industrija uspela doseči hitrejši napredek, kot eh, ga je zahtevala uh, zakonodaja v svežnju Kars. In vidimo, da običajna osebna vozila brez kakih posebnih tehnologij, ki pač uporabljajo najboljše tehnologije, ki so v tem trenutku eh, na voljo, uh, ima že zelo, zelo nizke emisije. Imamo škodo Fabio z 89 grami na kilometr. Skratka, sama verjamem v sposobnost uh, industrije, da naredi korak naprej. In mislim, da imamo tudi neko odgovornost za to, da podpiramo inovacije, kajti tu je naša prihodnost. Eh, ZDA, ki ima iz leta v leto predpisano 5-odstotno zmanjšanje emisij, gredo tukaj naprej in ne moremo se dovoliti, da bi eh, ostali za njimi. In ne smemo pustiti avtomobilski industriji, da bi ostala nekako v preodobnem položaju. Eh, Sveda se nekako nagibamo k temu, da bi jih pustili tam, kjer eh, so, ampak to industrijo, tisto industrijo, ki je ki je začela popolnoma zamujati, moramo spodbuditi k temu, da začnejo inovirati. In popolnoma izvedljivo mislim, da je razmišljati o superkreditih za 50 gramov, ne samo za eh, 50-odstotno znižanje, kajti ti superkrediti za 50 gramov spodbujajo novo tehnologijo eh, električnih vozil, vozil na gorivne celice in to so tiste tehnologije, ki moramo eh, dati to vrstno spodbudo za to, da bomo zagotovili motivacijo in eh, pomoč, ki jo industrija potrebuje v tem trenutku. Še par zadev, kar zadeva pravno podlago. Dejstvo je, da je okolje tista ključno gonilo tukaj da moramo zmanjšati emisije za voljo okolja in podnebnih sprememb, tako da se mi pravna podlaga tukaj zdi prava. Kar pa zadeva količino emisij CO2, mislim, da se moramo tukaj predvsem nagibati v smer nižjih številk. Ne bi zdaj o konkretnih številkah in rokih, ampak mislim, da moramo biti ambiciozni. To mora biti eh, ključno tukaj. In vredno je tudi povdariti, da tudi mala podjetja od nas zahtevajo, da smo tukaj strogi. Združenje malega podjetništva v Združenem kraljestvu je zelo, zelo jasno. Želijo, da bi bile emisije lahkih gospodarskih vizil predpisane kar se da nizko in to moramo upoštevati, ko razmišljamo o teh amandmajih. Enako velja tudi za eh, vprašanje sankcij. Eh, kazni. 120 gramov je raven, ki bo verjetno mnogo bolj motiviral proizvajalce k temu, da storijo nekaj drugače, namesto da mm, to razumejo kot pač nekakšno nevšečnost, bodo pač plačali, kar je plačati treba in potem s tem mm, gredo stvari naprej. In zdaj razlika v tem, ali bo eh, to tukaj neka gradacijska stopnja ali pa bomo imeli paušalno kazen, to mm, je druga zgodba. Ampak pomembno je, da se zavedamo, da je na dolgi rok treba iti hitreje in dlje. Gospod Langan je tudi omenil nekaj kompromisnih amandmajev. Moram reči, da besedila teh kompromisnih amandmajev še nisem videla. Upam, da to bo čim prej na voljo. Mislim pa, da bi bilo zelo koristno, če bi tukaj lahko dosegli nek napredek že na zasedanju poročevalcev v senci in upam, da bo morda gospod Langen lahko tukaj pomagal, da bomo, tako kot pravite, lahko na določenih področjih, kot je bilo rečeno, naredimo napredek in pridemo do skupnega jezika. Hvala. Hvala lepa, gospa Hall. Naslednji je gospod Šato. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu za predstavitev. Sam lahko povem, da se lahko popolnoma navežem na to, kar je dejala gospa whole, tako z vsebinske plati, kot tudi z vidika konkretnih zahtev. Imeli smo srečanje med eh, poročevalcem in poročevalci v senci, kar zadeva predlogo, predloge gospoda Langna. Ampak poleg zgolj tehničnih vidikov, mislim, da je treba reči, da se danes soočamo z gospodarskimi, podnebnimi, energetskimi razmerami, ki so zelo dramatične in mislim, da imamo pač dve možnosti. Ena možnost je, da zaščitimo podjetja, tako kot eh, to zahtevajo in z tega vidika pozivam k temu, da morda naredimo korak nazaj od tega, kar so storili američani, kajti kar nekaj članov ameriškega kongresa je zelo, zelo dolgo podpiralo zahteve po eh, izjemah, po eh, šipki regulaciji strani države tega področja. To so zahtevali firme kot eh, General Motors. Naprimer, ne vidimo, v kakšnem stanju je ameriška avtomobilska industrija. General Motors danes ima praktično ničelno tržno kapitalizacijo, čeprav je to eno največjih ameriških podjetij. Potem pa je druga možnost, da upoštevajoč omejitve, ki ki jih bo morda spostavil mm, tudi prostotrgovinski sporozum z Južno Korejo, potem omejitve, ki bodo povzročile tudi cene energentov, kajti ne delamo si iluzij, čez nekaj mesecev bodo cene energentov više in ponovno bomo imeli opravka s podjetji, z potrošniki, ki se bodo soočali vse višjimi cenami energentov. In tukaj moramo vedeti, da je vloga tega parlamenta, vloga politike ta, da podjetja usmeri na bolj dolgoročno vizijo, bolj ambiciozno vizijo njihove odgovornosti. In mislim, da mora danes naš parlament razmišljati predvsem v teh dveh kontekstih. Ali pač eh, delamo po poslovnem načrtu podjetij, ali pa, kar je tako pač je v svetu, sprejmemo bolj ambiciozno ureditev. Prve nekaj časa smo imeli razpravo v tem parlamentu o osebnih vozilih je nekaj, kar je bilo pred časom razglašeno za popolnoma nemogoče strani industrije, zdaj dosegajo hitreje, kot eh, smo celo mi predvideli. E, tako da mislim, da mora ta parlament avtomobilsko industrijo, torej proizvajalce lahkih gospodarskih vozil, usmeriti po poti hitrejšega razvoja in tukaj mislim, da. Mm, moramo ostati pri cilju 175 eh, gramov do leta 2014, ambiciozne cilje za leto 2020 in tako naprej. Skratka, mislim, da to moramo storiti zato, da bomo obranili eh, ambiciozno eh, avtomobilsko industrijo, ki bo spoštovala tudi podnebje in pa kupno moč naših potrošnikov. Hvala lepa. Naslednja je gospoda, oje, gospa Ford, oprostite. Hvala lepa strinjam se s tem, kar je bilo povedano in eh, nikakor nisem ne vošile poročevalcev, ko gre za usklajevanje vseh teh različnih mnen, tako v tem odboru kot v odboru za okolje, spremljam namreč ta dosje. Hvala tudi gospe Hall za komentarje glede inovacij. Moj dva amandmaja, sta amandmaja 80 in 85, gre za razmerje med eh, omejevalci hitrosti in izpusti CO2, kajti strijam se s tem, kar je bilo rečeno, da bodo stroški energentov vse večji. In ko govorim z ljudmi, ki uporabljajo lahka gospodarska vozila, ki so zelo kritični glede stroškov izvajanja eh, svojih del, njih zelo skrbijo te vse više cene. Nekateri pravijo, če bi imel omevalne hitrosti in bi to zmanjšalo moje, moj račun za gorivo, potem mislim, da tukaj potrebujem določen. Eh, eno uh, spodbudo. Seveda so omejitve hitrosti v nacionalni pristojnosti, ampak če bi imeli takšen omejevalnik hitrosti ali nek eh, drugo inovacijo, ki bi uspela znižati porabo goriva in posledično izpuste CO2, mislim, da morajo tudi proizvajalci pri tem videti neko spodbudo. In z tega vidika bi lahko tudi kupca spodbudili k temu, da kupi. Eh, lahko gospodarsko vozilo, ki vključuje tudi takšno inovacijo, se pravi omejevalne hitrosti, ki, to, ki sicer ni eh, obvezen, obenem pa bi tudi proizvajalce spodbudili k temu, da bi ugrevali takšne inovacije, da bi na ta način lažje dosegali eh, te cilje. Tako da mislim, da je kar nekaj načinov, kako lahko tudi po tej poti damo industriji določene spodbude. Hvala lepa. Gospa Van Brempt je naslednja. Hvala lepa, predsedujoči, hvala tudi poročevalcu za zelo celovit pregled vseh problemov, vseh eh, izzivov, ki jih predstavljata dosi. Vsakdo ima tukaj svoje mnenje in eh, odločitev bo seveda sprejeta v plenumu, ampak tudi tukaj v našem odboru in odboru za okolje. In eh, s tem v zvezi imam tehnično vprašanje za poročevalca, kajti tukaj je že govora o kompromisnih amandmajih verjetno so to kompromisni amandmaji našega odbora, kajti presenečena bi bila, če bi bili že imeli možnost za posvetovanje z vsemi političnimi skupinami v vseh odborih v Evropskem parlamentu. Moj drug komentar pa gre nekako v smer tega, kar je že dejala gospa Hall in mislim tudi drugi. Kadar je govora o podnebnih spremembah, o ogrevanju zrača, o zagrevanju zrača, Eh, pravijo, da je treba verjeti v tehnologijo, ker ti tehnologija nam bo omogočila doseči naše ambiciozne cilje. In potem ugotovim, da nas začenja biti strah, ko je treba biti dovolj ambiciozen, da bi naložili določene normative industriji, da bi industrijo prisilili v ukrepanje. Sama sem sicer določila kar nekaj ambicioznih ciljev, ampak mene skrbijo potem kompromisni predlogi, ki bodo ošibili predlog eh, komisije. Vem, da je komisija dokaj realna na splošno in predlogi, ki jih podaja komisija, so na splošno nekaj, kar je tudi izvedljivo za industrijo. Tako da kot parlament mislim, da bi morali biti nekoliko bolj ambiciozni morda kot to, ne pa obratno. Tako da z moje strani ne povem, da se mi zdi popolnoma nesprejemljivo, da sprejemamo kompromisne predloge, ki eh, samo nadalje ošibijo predlog eh, komisije. Eh, podpiram eh, stališče poročevalca, kar zdeva omejevalnike hitrosti. Sama osebno to popolnoma podpiram. Konec koncev sem se borila za te omejevalnike tudi v enem svojih prejšnjih političnih življenj, tako da mislim, da je to odličen predlog in upam, da ga bodo tudi drugi odbori podprli. Hvala lepa. Gospod Filip Owen v imenu komisije. Hvala lepa, predsedujoči, hvala tudi gospodu Langno za zelo popoln pregled številnih amandmajev, ki moram priznati so zelo, zelo zapleteni, če se milo izrazim. E, veselim se seveda kompromisnih amandmajev, da bi videli, kaj dejansko naj bi bili kompromisi med temi številnimi e, različnimi dejstvi, številkami, datumi in zamislimi, kaj ti težko je priti do neke končne presoje, kakšen ne bi bil končen Eh, svežen na podlagi teh predlogov. Eh, strinjam se s tem, kar so dejali predgovorniki. Mislim, da ja, potrebujemo ambiciozni eh, predlog in na parlamentu je, da ta predlog naredi še bolj ambiciozen, naprimer industriji. Že tako ali tako nas čakajo veliki izzivi, kajti vse več je emisij CO2 iz panove transporta in tukaj imamo možnost, da na krajši rok skušamo to vsaj do neke mere omejiti in spraviti pod nadzor. Pomembno je, da imamo tako kratkoročne kot dolgoročne cilje in tako ene kot druge številke v predlogu komisije so temeljili na presoji vplivov, eh, so bile pripravljene po posvetovanju z industrijo in zato menimo, da to so realno dosegljive številke. No in poleg tega naj tudi povem, kot so dejali že drugi in kar, tudi, eh, kar je tudi že omenjeno v strategiji EU 2020, inovacije so in ostajajo pomembne. Le z ambicioznimi cilji, kar zadeva znižanje emisij CO2 s tehnologijo, bomo zagotovili tudi inovativno industrijo. Le, če bomo imeli eh, ustrezno regulacijo, bo tudi inovacija možna. Torej, to mislim, da moramo imeti v mislih. Pomembno vprašanje, ki pa me nekoliko skrbi, zadeva uporabo tako imenovanih superkreditov. V našem predlogu smo vključili zamisel o superkreditih za vozile z emisijo niže od 150 gramov. In to je ključnega pomena, kajti če želimo spodbuditi elektrifikacijo malih dostavnih vozil v mestnih okoljih, potrebujemo to vrstne superkredite in potrebujemo eh, to vrstne eh, to vrstno vozila z nizkimi emisijami. Eden od francoskih proizvajalcev, koliko vem, bo kmalo začel s proizvodnjo električnih dostavnih vozil in to je pomemben eh, napredek. In ta cilj 50 gramov se mi zdi mnogo Eh, koristnejši kot cilj 50 odstotkov emisij. To moram povdariti. In ta zamisel o tem, da imamo električna dostavna vozila, ki se uporabljajo v mestnem okolju, v navezavi naprimer z eh, tako imenovanimi zelenimi eh, zakoni z področja javne nabave, to mislim, da bo na dolgi rok pripomoglo k doseganju teh ciljev. Skratka, če povzamem, imamo ambiciozen predlog, ambiciozne cilje, tako kar zadeva same količine emisij in kar zadeva roke. Spodbuditi moramo inovacije v avtomobilski industriji in prav tako ne povem, da se veselim končnih kompromisnih predlogov in samega glasovanja v odboru. Hvala. Hvala lepa. Se pa opravičujem, gospod Merkes, ker sem jo spregledal 30 sekund, ker že bistveno zamujamo. Hvala. Hvala tudi vsem predgovornikom, eh, s katerimi se večinoma eh, strinjam. Eh, vsaj tistimi, ki so ambiciozni. Torej, kar zadeva to, da tehnologije ni. Ne, tehnologija je, če je tudi politika in če je tudi zakonodaja. In že v preteklosti smo bili temu priča, tako da moram povedati, tako kot eh, povedo moj amantmaj, da je cilj 125 gramov ambicioznejši od tega, kar določa komisija Prav tako predlagam ambiciozni amandma za omejevanje hitrosti na 100 km na uro, saj s tem pridemo do 607 odstotkov boljše učinkovitosti. In celotna argumentacija glede zaposlovanja in gospodarske krize in tako naprej, vse to bo privedlo do več novih delovnih mest, ampak drugačnih delovnih mest. In to je treba podpreti delavci, treba je podpreti dejstvo, da se nam bliža nova, ambicioznajša doba, tako da ne smemo razvodeniti predloga komisije. E, kar se mene tiče, bi bil ta predlog lahko še bolj ambiciozen. Sama bi rekla, da je treba e, inovirati, e, spodbujati in e, tudi regulirati to področje na mnogo bolj drzen način. Hvala lepa na kratko še gospod Langen. Hvala čisto na kratko. Kar zadeva stališče komisije, moram reči, da sem kaj pesničen, kajti komisija daje predloge in tukaj poziva parlament naj bo nekoliko bolj uh, drzen kot komisija. Je, tega še nisem doživel v parlamentu. Namreč, da komisija svoje lastne eh, predloge v bistvu spodbija. Tako da tukaj se zdaj sprašujem, kdo tukaj sploh govori v imenu komisije. Pak dobro. Eh, strinjam se s kolegicami in kolegi, ki so za nekako drugačno strukturo. Tukaj mislim, da je naš skupni cilj to, da dosežemo dejansko zniženje emisij in da industriji damo tudi skupek zahtev, ki je izvedljiv. Pri električnih avtomobilih smo imeli podobno razpravo kot tukaj in večina, velika večina je odločila, da zagotavljamo prehodno obdobje in industrija je zadevo prevzela in uh, uspehi so boljši, kot če bi bili uh, strožji pri osebnih vozilih, ne pri električnih vozilih. Potem super krediti in dejansko zdaj električna vozila tukaj seveda lahko uh, prerekamo ali 50 gramov ali 50 odstotkov. E, moj kompromisni predlog je 50 odstotkov, to se mi zdi bolje, kajti tukaj ne gre za mala vozila za prevoz oseb, ampak gre za gospodarska vozila z nosilnostjo do 3,5 ton. In uh, spodbujanje uporabe električnih vozil je čisto druga zgodba. Če pa želimo lahkim gospodarskim vozilom dati možnost in priložnost, potem pa je to treba uvesti tudi na tem področju. Uh, No, potem je gospa Hall in pa tudi gospod Žado, kje so ti kompromisni predlogi. To so moji kompromisni predlogi na podlagi 219 amandmajev in takoj po današnjem zasedanju boste dobili te kompromisne predloge, da jih boste lahko pregledali, da boste lahko obrali stališče do teh. Eh, mm, predlogov, glasovanje naj bi bilo šele konec tedna, tako da mislim, da imamo dovolj časa za posvetvo na tem, tako bilateralno kot širše. E, ekološka navezava, ki jo omenjajo nekateri kolegi, tukaj so v omejevalnih hitrosti pomembni. E, gospa Van Bremt, nisem rekel, da podpiram to Zahvalili ste mi zato, da to podpiram, ampak eh, tega nisem dejal. Ne vem, da ste me napak razumeli. Sam se nisem pozitivno odzval na ta predlog. Eh, prav tako pa menim, da bomo tukaj lahko prišli do pametnega kompromisa, na podlagi katerega bomo dosegli cilje, ki jih podpiramo vsi. Hvala lepa, Werner Langen. Kar zadeva samo časovnico, naslednja razprava 7. april. Ne, to je bila prva razprava 7. aprila, že mimo glasovanje v odboru 24. junija in v odboru Envi verjetno julija. Tako, s tem smo zaključili s to točko in zdaj bi prosil gospod Pilar de Castillo, da prevzame predsedstvo. Yes. Please, colleagues. Kolegice in kolegi, sedite, prosim. Vamos a iniciar... Pozdravljeni, gospe in gospodje. Začeli bomo z razpravo z podpredsednico Nele Kruš, ki je komisarka za digitalno agendo. Predstavila bo digitalno agendo za Evropo. Pripravila jo je komisija. Besedilo sicer poznamo, ampak ona nam ga bo sedaj predstavila. Tako bo izpolnila svojo obljubo, da jo takoj, ko bo možno, predstavi v našem odboru. To je eden najpomembnejših strateških ciljev, ki je del Evrope 2020. Mislim, da je jasno, da ima tudi največ potencijala za to, da poskrbi za konkurenčnost in rast v evropskem gospodarstvu. Gospod komisarka, beseda je vaša. Hvala, ker ste prišli k nam. Um, Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Res je, tukaj sem, da izpolnim svojo obljubo, da vas takoj, ko bo mogoče, obvestim o digitalni agendi. Predlog komisije za digitalno agendo Evrope, kakor veste, je bil sprejel 19. maja. To je prvi paradni projekt Evrope 2020. In ta projekt smo začeli izvajati šele tri mesece potem, ko je začela delati druga borazova komisija. Na začetku se vam želim lepo zahvaliti za vaše prispevke, ki so bili zelo dragoceni. Še posebej se želim zahvaliti gospe Del Castillo in tudi poročevalcem v Senci. Tukaj imam v mislih gospo Adino, Filipa Lamberta in druge. V poročilu lahko najdete veliko stvari, ki so bile potem vključene v digitalno agendo in to je tudi moje mnenje v zvezi z Evropo 2020. Mislim, da si vsi prizadevamo za enake cilje in da imamo enake pomislike in si želimo podobnih izzivov Jasno pa je, da imamo vsi skupen interes, namreč, da bi izboljšali življenje evropskih državljanov in ta instrument, digitalna agenda, lahko pri tem zelo pomaga. Digitalna agenda je namenjena reševanju sed, sedmih problemov, naprimer razorbljeni trgi, pomankanje interoperabilnosti, boj proti kiberkriminalu, pomankanje naložb v omrežja, omrežja nezadostna, prizadevanje na področju raziskav in razvoja, pomankanje digitalne pismenosti, pomankanje oziroma pomankljivo reševanje izzivov na področju družbe in predlagam, če se strinjate, da bi podrobneje predstavila vsako od teh področji. Prvič, dosečki živega digitalnega skupnega trga digitalna, digitalno blago in storitve lahko komercializiramo na enaki ravni v vseh državah članicah. To je ključni element. Zato mislim, da moramo odpreti dostop do vsebine, poenostaviti moramo pravila v zvezi z avtorskimi pravicami in tudi upravljanje avtorskih pravic, pa tudi čezmejno licenciranje. Spletni dostop in čezmejne transakcije morajo biti jasne, zagotoviti pa moramo tudi, da bomo do koncu, do koncu oblikovali SEPA, torej enotno evropsko plačilno območje. Prav tako potrebujemo direktivo o e-podpisu, tako lahko ustvarimo pravni okvir, ki bo podpiral interoperabilnost in vzajemno priznavanje elektronskega identificiranja, autenticiranja in certificiranja. Druga točka od teh sedmih je interoperabilnost in standardi. Veliko pomenkljivosti je še na področju standardov za javna naročila pri usklajevanju med javnimi organi. Zato potrebujemo standarde in tudi standarde za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Zato bomo izvedli pregled Evropske politike za standardizacijo in uvedli tudi nekaj pravnih ukrepov na tem področju v letu 2010, zato da bomo omogočili razvoj standardov IKT s pomočjo globalnih forumov. Spodbojali bomo interoperabilnost, tako da bomo že leta 2010 sprejeli Evropsko strategijo za interoperabilnost in tudi Evropski okvir za interoperabilnost. Tretja od sedmih točk je zaupanje in varnost gospod predsedujoča, naši državljani ne bodo sprejeli tehnologije, ki ji ne zaupajo. Da bi se evropejci počutili varne na spletu, moramo rešiti vse grožnje, kibernetični kriminal, kraj identitete in tudi goljufije na spletu. To je odgovornost vseh. To so posamezniki, zasebni in tudi javni organi, tako doma kot tudi globalno. Komisija bo septembra predstavila predlog za posodobljen, posodobljeno Evropsko agencijo za mreže in spletno varnost, zato da bi se borili proti spletnim napadom na informacijske sisteme. Zato spodbujam in pozivam so zakonodajalce, da bi čim prej dobili ustrezno zakonodajo. Poleg tega bomo pregledali direktivo o zaščiti podatkov, bo komisija sledila tudi temu, kakšen vpliv imajo nove tehnologije in storitve na zasebnost v informacijski družbi. Ocenili bomo potrebo potem, da bi se politično odzvali na to, to pa ne bo omejeno samo na zakonodajne ukrepe. Komuniciranje oziroma sporočilo v zvezi z zasebnostjo na spletu bo prav tako pripravljeno do konca leta. Četrto področje zadeva hitre in ultrahitre dostope do interneta. Osnovni širokopasovni dostop za vse do leta 2013 je še vedno cilj. Vsak evropejec bo imel torej dostop do spleta. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo hitrosti vedno večje, do 30 megabitov na sekundo. In ultrahitre povezave bodo nad 100 megabitov na sekundo. Sporočilo, ki bo sprejeto kasneje letos, bo zagotovilo ustrezen okvir za doseganje teh ciljev in to bo zelo pomemben dokument, torej to sporočilo. Prav tako bomo predlagali ambiciozen program politik o spektru, to bo jeseni, posvečali se bomo političnim prednostnim nalogom do leta 2015. Določili bomo tudi glavne cilje, ki bodo morda zahtevali dodatne ukrepe. Imeli bomo posvetovanje z vami, državami članicami in zainteresiranimi stranmi, vključno z vrhom o spektru, ki ga bomo organizirali skupaj s parlamentom marca oziroma je bil organiziran marca. In Tam smo dobili več zanimivih informacij. Kar zadeva vsebino predloga, vam lahko povem, da komisija zagovarja bolj učinkovito in prilagodljivo rabo spektra. Upam, da bodo so zakonodajalci s pomočjo komisije lahko našli ustrezen političen dogovor in tudi našli jasne cilje do leta 2015 kar zadeva naslednje generacijski dostop. Tako bomo dobili usmeritve, ki jih bodo nacionalni organi lahko uporabili za to, da bodo spodbujali naložbe, ob enem pa tudi zaščitili zasebnost. In upam, da se boste lahko strinjali s temi predlogi in da se boste strinjali z nami, da je interes potrošnikov temeljnega pomena. Peto področje zadeva, da to, da bi okrepili raziskave na področju IKT v Evropi. Vsi vemo, da Evropa še vedno premalo vlaga. Prizadevanja so razdrobljena in Evropa ne izkorišča vse ustvarjalnosti malih in srednjih podjetij in raziskovalcev. Prav tako raz, rezultatov raziskav ne preoblikujemo v dejanske izdelke za na trg da bi to rešili, bo komisija predstavila paradni projekt Unija inovacij. To podpira tudi moj kolega za industrijo in raziskave, ampak slišali smo že nekaj predlogov za IKT. Vseeno pa moramo zagotoviti več zasebnih naložb in okrepiti sodelovanje z državami članicami, zato da podvojimo letno porabo sredstev za raziskave v IKT in sicer na raven 11 milijard evrov do leta 2020. Predlagali bomo tudi ukrepe za hitrejši in enostavnejši dostop malih in srednjih podjetij ter mladih raziskovalcev do sredstev iz Evropskega raziskovalnega programa. Šesto področje zadeva spletno pismenost spretnosti in vključenost. Ne smemo dovoliti, da je pomankanje spretnosti še vedno ovira za dostop do gospodarstva in tudi do socialnega potencijala IKT-ja. Ne glede na to, da smo dosegli napredek, 30 odstotkov evropejcev še vedno nikoli ni uporabljalo interneta. Prej sem že omenila tako imenovane digitalne device, v Evropi tako močno primankuje ustreznih strokovnjakov. Do leta 2015 bi lahko imeli 700 tisoč delovnih mest za te strokovnjake. Zato bomo predlagali, da bi digitalno pismenost in spretnosti vključili med prednostne naloge priprav za naslednji Evropski socialni sklad. In zadnje področje zadeva koristi za Evropsko družbo zaradi informacijsko-komunikacijske tehnologije. Veliko priložnosti zamudimo pri reševanju socialnih problemov, naprimer podnebne spremembe, starajoče se prebivalstvo in lahko bi še nadaljevala. Naj vam samo predstavim nekaj ključnih ukrepov IKT za okolje. Sektor IKT je lahko pomemben partner za izboljšanje energetske varnosti. Zmanjšamo lahko tudi izpuste CO2. Ocenili bomo, ali so skupni ukrepi za uspešnost bili sprejeti in če bo potrebno, bomo predlagali pravne ukrepe, spodbujali pa bomo tudi interoperabilnost pametnih mrež na evropski ravni. EU vlada. Glavni izjiv tukaj je, da bi zagotovili javne spletne storitve, ki deluje čez meje. Skupaj z državami članicami bomo pripravili nov akcijski načrt, ki bo sprejet leta 2010. Namenjen bo temu, da bi rešili glavne izzive naslednjih petih, petih let, torej skupni trg in storitve, ki so bolj namenjene uporabnikom, kar zadeva IKT in starajoče se prebivalstvo. Tukaj sodelujemo z državami članicami, da bi zagotovili programe za pomoč v življenje v domačem okolju. Podpora za to je velika in mislim, da smo dosegli že veliko, napredek, veliko napredka. Ko bom zbrala vtise v zvezi s tem, vam bom spet poročala. Prepričana sem, da ste opazili, da več, velika večina področji, ki sem jih omenila, vključuje tudi mednarodni vidik. Kajti veliko napredka lahko dosežemo samo na globalni ravni. Naprimer, še naprej bomo spodbujali dobro upravljanje interneta. Internet mora biti čim bolj odprt in vključujoč. Prizadevali si bomo za nadaljevanje foruma za internetno upravljanje. To bo ključnega pomena in z veseljem vam lahko povem, da je gospod Wagner to vključil v svoje poročilo. Upam, da boste v prihajajočih tednih lahko določili udeležence naslednje konference o internetu in upam, da bomo lahko skupaj dosegli veliko uspeha tam. To je zelo zapleten in ambiciozen program, in ta agenda, ki sem jo predstavila, zahteva učinkovito izvajanje in upravljanje in tudi ustrezne strukture za to. Vsi vemo, da je to ključnega pomena. In tudi vaše delo pri tem bo zelo pomembno. Predsednik komisije je vzpostavil skupino komisarjev za digitalno agendo. Spremljali bodo napredek na tem področju, sama sem predsednica tega te skupine, sodelovali pa bomo tudi z državami članicami, zato da bomo zagotovili, da naši ukrepi ustrezno se izvajajo na nacionalni ravni in da odražajo tudi interes parlamenta in vseh zainteresiranih strani. Prav tako bomo spremljali napredek na področju digitalne agende, tako da bomo organizirali letne tabele rezultatov in tudi letne skupščine. Tam bomo združili države članice Evropski parlament ter druge institucije in zainteresirane strani in razpravljali bomo o rezultatih. Kar pa zadeva strukturo upravljanja EU 2020, o rezultatih tega dela bomo poročali v letnem poročilu o napredku Evropskemu svetu. Veselim se že sodelovanja z vami, zato da bi izpolnili to ambiciozno agendo in zagotovili rezultate. Naj vam podam še nekaj informacij o delovnem programu. Vem, da nekoliko tvegamo s tem, kajti program je zelo natrpan. Pravkar sem omenila nekaj vprašanj v zvezi z izvajanjem revidiranega svežnja o telekomunikacijah. In sama sem vam še nekaj obtožnjo na tem področju, kmalo bom predstavila umestno poročilo v zvezi z storitvami gostovanja, tudi to sem vam obljubila, v zvezi z uredbo Roaming 2, cene za glasovne klice in tekstovna sporočila so niže. Dobili smo tudi rezultate na drugih področjih In še eno ključno vprašanje za vas in za me je neutralnost omrežja. Povedala sem že, da so nova evropska pravila v telekomunikacijah že takšna, da zagotavljajo ustrezna pravila za reševanje teh vprašanj, ki se pojavljajo v razpravi o neutralnosti omrežja. Ne smemo podajati prehitrih odgovorov, preden natančno preučimo probleme, če probleme seveda obstajajo. Če pa govorimo o problemih, moramo poskrbeti, da govorimo o isti definiciji neutralnosti o mreži, kajti drugače dvigamo prah in ne rešujemo dejanskih problemov. V zvezi s tem bomo sprožili javno posvetovanje še pred poletnim odmorom in preučili bomo, ali je potrebno še kakšno drugo posredovanje z oziroma zakonodajno posredovanje. Svoboda izražanja je ključnega pomena, o tem ni dvoma. Preglednost ni stvar pogajen. Tretjič, potrebujemo naložbe v učinkovita in odprta omrežja. In četrtič, ne smemo dovoliti, da bodo prakse upravljanja s prometom takšne, da bodo diskriminirajoče. Zagotoviti moramo priložnosti za oblikovanje učinkovitih poslovnih modelov moje službe, prav tako preučujejo rezultate posvetovanj v zvezi z storitvami. To smo izvedli zgodaj spomladi in ta posvetovanja so bila nadaljevanja dela v zvezi z pogajanji o svežnju o telekomunikacijah. Ključno vprašanje je predvsem, ali Evropska določila o univerzitetu univerzalnih storitvah imajo kakšno ulogo in ali s tem pripomoremo k izpolnitvi cilja širokopsovni dostop za vse. Posvetovanja so se zaključila 7. maja in prispevki so na voljo na spletu na naši spletni strani. Trenutno preučujemo prispevke. Želim pa jasno opozoriti na naslednje. Sama nimam kakih predhodnih mnen v zvezi s tem. Trenutno postopanje ne sme biti takšno, da bi ga obravnavali ločeno od določenih političnih in gospodarskih dejavnikov. Vse je med seboj povezano, zato bi dejansko morali to obravnavati v celotnem kontekstu. Mimo grede, to velja tudi za digitalno agendo. To je povezano z vsem v naši družbi, zato moramo to upoštevati. Zapletena vprašanja, ki so pred nami, moramo preučiti v kontekstu programa, ki je svežen v telekomunikacijah iz leta 2009 in tudi v okviru programa Evropa 2020 in Evropske digitalne agende. Načrtujem sporočilo jeseni poročala bom o končnih rezultatih posvetovanj, določila morebitne politične rešitve in poti naprej. Če se bo izkazalo za potrebno, da bi pripravili zakonodajne predloge za to, da bi popravili direktivo o univerzalno direktivo o storitvah, potem bomo to storili, ampak zaenkrat je še prezgodaj za to. Ne smemo se lotiti preveč stvari hkrati. Danes dopoldan smo imeli svet o telekomunikacijah, in če vam lahko povem še nekaj o rezultatih razprav tam. Ministri so sprejeli sklepe sveta o digitalni agendi za Evropo in sicer soglasno. Podprli so glavne prednostne naloge, ki jih najdete v našem predlogu. Opozorili so tudi na pomen digitalne agende za gospodarski in socialni razvoj v Evropi. O tem bodo razpravljali tudi junija v zvezi s strategijo EU 2020. Oni podpirajo horizontalno usklajevanje tako na ravni EU kot na nacionalni ravni, zato da bi izboljšali izvajanje digitalne agende. Zelo dobro je, da so podprli digitalno agendo, ampak to je bila zame tudi priložnost da se spoprijateljim z njimi, tako rekoč. Vem, da sami, mi in jaz, tega ne zmoremo storiti, če ne bodo sodelovali tudi ministri držav in vlad. Oni morajo to izvajati, kar so sprejeli danes do povdan in to morajo izvajati tako, da bo resnično smiselno. In dejansko so predloge sprejeli. Imeli smo tudi zanimivo izmenjavo mnen v zvezi s tem, kako bi državljanom EU najlažje zagotovili enostavne in dostopne informacije o njihovih pravicah, ko uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, zato da bi spodbujali zaupanje na spletu. In to je ena od sedmih prednostnih nalog, torej zaupanje in varnost je eden od načinov za to, da bi spodbujali vključenost vseh želimo torej spodbujati uporabo spletnih storitev, naprimer spletno nakupovanje, bančništvo in tako naprej. Zato pa potrebujemo zaupanje. V obrobju današnjega sveta je bil sprejet tudi sedež baraka. To je sprejela tudi latvijska vlada, ponudila je ne samo lokacijo, ampak tudi zelo lepo opremljene pisarne ter programsko in strojno opremo. Zato so resnično prispevali k temu, da bo Derek v prihodnosti uspešen. Imeli smo včasih sestanke v Bruslju, ampak latvijska vlada je prav tako napovedala, da bodo uredili pisarne oziroma lokacije, zato da se bodo tam lahko izvali tudi sestanki. Mislim, da je to lep začetek za Dereka in se zahvaljujem Latviji za prispevke na tem področju. Obestiti vas želim tudi o tem, da je upravljanje odbor Bereka prejšnji teden izvedel drugi krok intervjujev za uslužbence in kandidat je bil izbran. To je moški Ando Rejma, estonec. Če ga povabite, se vam bo predstavil tukaj in vam podal nekaj o zadnjih informacij o sebi in o svojih izkušnjah do sedaj. Pa tudi o tem, kaj je treba še storiti. Berek je torej pripravljen za začetek dela in mi smo tudi pripravljeni za sodelovanje, veliko dela nas še čaka. Videli me boste več, kot si morda želite, imamo že velike načrte za leto 2010 in prepričana sem, da bom še velikrat trkala na vaša vrata. Prosim pa vas, da mi date možnost, da razložim, kaj počnem. Mimo grede mislim, da je popolnoma jasno, da je to eden najboljših instrumentov, namreč digitalna agenda, zato da izvedemo tisto ne, kar smo upali, ampak to, kar želimo razložiti evropskim državljanom namreč, da moramo rešiti krizo. In to je dobra alternativa za zdravo prihodnost. Danes zjutraj sem vsem ministrom predala plastično kartico, bolj odprta res ne morem biti, to je določeno tveganje. Na dveh majhnih stranih je zapisano, v to smo prepričani in to moramo zaupati. Listič je plastificiran, zato ste lahko z njim grobi, kmalo vam ga bom razdelila in imeli ga boste na svojih mizah. Hvala. Eh, komisarja, por la gospa komisarka, hvala lepa za vašo predstavitev. Hvala vam. Nestrpno že čakamo na vaš dokument. Obljubili ste, da ga boste predstavili takoj, ko bo mogoče in to ste sedaj tudi storili. Toplo vas pozdravljamo danes popoldne tukaj in upam, da veste, da ste vedno dobrodošli. Počutite se kot doma. Vedno boste torej dobrodošli v Evropskem parlamentu in v odboru za industrijo. Imam seznam kolegov, ki želijo spregovoriti in kakor je bilo pričakovati, je seznam zelo dolg. 15, 16 kandidatov za besedo imam. Če je še kdo želi spregovoriti, prosim, da me obvestite, zato, obvestite, zato da bomo lahko določili čas za govor. 16, torej, vključno z gospod Ford. Predlagam, da to razdelimo v tri kroge vprašanja in odgovorov, pet, v drugem krogu spet pet in v tretjem šest. Upam, da nimate nič proti. Tudi sama želim spregovoriti, ne kot predsedujoča te seje, ampak kot poslanka odgovorna za digitalna vprašanja. Sem pa tudi poročevalka za digitalno agendo, ki jo je Evropski parlament sprejel. Kratka bom. Šli, slišali smo predlog komisije. Gospa komisarka je opisala, kako bi lahko premustili vrzeli, zato da vzpostavimo pravo digitalno družbo. In jasno je, da je to povezano s tem, kar smo sprejeli 5. maja v Evropskem parlamentu. To je v skladu tudi s predlogi španskega predsedstva in sveta pred španskim predsedstvom. Tukaj imamo v mislih delo švedskega predsedstva, kajti švedsko predsedstvo je bilo zelo aktivno v tem smislu. Sedaj je čas, da ukrepamo. poglobljeno smo razpravljali o vsebini digitalne agende, sedaj pa mislim, da je čas, da začnemo ukrepati za to, da digitalno agendo dejansko tudi udejanjimo. Želim podati nekaj predlogov komisarke. Mislim, da so ti predlogi zelo pomembni, čeprav jih je omenila več, ampak vseeno mislim, da so zelo pomembni. Mislim, da moramo prenesti sveženo telekomunikacijah čim prej in mislim, da je treba to nadzorovati. Sveženo telekomunikacijah je predpogoj. Predpogoj za to, da še naprej razvijamo digitalno agendo in če tega ne bomo prenesli na robusten način, potem se bo digitalna agenda srečevala z ovirami. Zato mislim, da je to ključnega pomena. Drugič, kar zadeva predloge komisije. Mislim, da je nujno, da se držijo časovnice v digitalni agendi, kakor je bila predstavljena danes. Ne sme več prihajati do zmud, kajti v Evropskem parlamentu smo se s tem ukvarjali skoraj eno leto. Nekaj časa je trajalo, da smo vzpostavili parlament, potem pa še komisijo. Zato mislim, da ne bi smeli zamuditi ali zapraviti niti dneva več. Držati se moramo časovnice, veliko je odvisno od tega portfelja, to je omenila tudi komisarka, naj si bo razpravljanje o naslednjih generacijskih omrežjih, neutralnost omrežji ali drugo. Časa ne smemo več zapravljati in mislim, da moramo poskrbeti za to, da se držimo urnika. kar zadeva neutralnost omrežij. Digitalna agenda komisije govori o tem, kako pomembno je, da upoštevamo deljena tveganja in sofinanciranje. To je bilo omenjeno tudi o svežnju o telekomunikacijah, ampak vključeno je tudi vprašanje o razdrobljenosti regij in tako naprej. Zato mora neutralnost v mreži vključevati tudi vsa načela iz svežnja o telekomunikacijah, mislim, da je pomembno še nekaj drugega. Če želimo razviti digitalno agendo in sicer tako, kot je treba, potem mora komisarka upraviti svoje delo, ampak zagotoviti moramo tudi vključenost drugih generalnih direktoratov, komisarjev in portfeljev, naprimer generalni direktorat za notranji trg ima zelo pomembno vlogo, če želimo razviti skupen konkurenčni digitalni trg, ki bo tudi odprt. Pojavlja se tudi vprašanje temeljnih svoboščin. IMKO bo prav tako imel pomembno vlogo pri zaščiti potrošnikov. Če to ne bo izvedeno zgodaj, potem se bomo srečevali s težavami. To je svežen, to se mora izvajati skupaj. Komisarka se sooča z zelo obsežnim in zapletenim izzivom, ampak to je hkrati tudi zelo zanimivo. In to pomeni, da bo morala prevzeti vodilno vlogo, biti bo morala pionirka na tem področju, zato da bo poskrbela, da bodo drugi generalni direktorati in tudi drugi, ki so odgovorni za ta portfelj, sledili njeni, njenemu zgledu. Imeti mora torej vodilno vlogo, kajti določena vprašanja ne spadajo v njeno pristojnost in ta vprašanja bodo zelo pomembna. Popolnoma je zaupan, prepričana sem, da bo uspešna pri tem in da bo upoštevala tudi podporo parlamenta. Gospod Eler je naslednji. Ja Gospa komisarka, v svojem prispevku ste že omenili varnost kot eno ključnih za digitalno agendo. Moje vprašanje je sledeče. Kar se tiče organizacije dela komisije. Letos boste podali poročilo o ENISI, o Evropski internetni agenciji na, v tem trenutku je sedež na kreti, nima širokopasovnega dostopa in ni pravzaprav pomemben dejavnik na mednarodni ravni. Prejšnji teden smo imeli goste iz ameriškega kongresa in zapisali so, da bodo milijardo dolarjev investirali v varnost interneta. To je proračun celotno in letos imajo za to namenjenih 300 milijonov dolarjev povezano s tem novim zakonom, pa je tudi zahteva, da naj se ZDA pogovarjajo in dogovorijo glede standardov z Evropo. Mi smo skeptični, kar se agenciji tiče, ali sploh imamo strukture v Evropi, da bi na enaki ravni govorili ZDA o teh vprašanjih standardizacije in norm glede kibernetske varnosti prosil bi vas še enkrat, da bi pri osnutku novega zakona o enisi to agencijo, te agenciji dodelili tudi ustrezna sredstva, saj sicer se ne bodo mogli pogovarjati na enaki ravni z američani. To seveda pomeni tudi, da so vse te teme nekaj, kar moramo umestiti v širši okvir. Naprimer, raziskovalni program Evropske unije, kar se varnosti tiče, tukaj bomo imeli 30, 40, 50 milijonov evrov na razpolago za kibernetsko varnost. In seveda je vprašanje, kaj bo komisija počela na tem področju. Potem je seveda pomen tudi komisar za industrijo, kako bo do komisari sodelovali. Zato mislim, da je poleg te vaše digitalne agende in varnosti na tem področju pomembno tudi to, da bo imela komisija koncept, kako bodo različni pristopi različnih GD-jev usklajevani in kakšno institucionalno vlogo bi naj Enisa odigrala v prihodnjem. Uh, la señora Trotman, por favor. Trautmann. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Commissaire, merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, komisarka, da ste prišli k nam in da se pogovarjate o digitalni agendi. Nekaj specifičnih vprašanj. Najprej pa bi rada podprla pomen med operabilnosti. videla sem začasno različico sporočila, ko govorimo o programski opremi, da bi naj tudi to bil del digitalne strategije. In da tudi ne bomo imeli več eh, brezplačne programske opreme. Zakaj torej te spremembe? med eh, začasno različico in med končno različico in sedaj, kar se standardo tiče. Tukaj ne gre za programsko premo, temveč za tehnologijo, kot je na primer posredovanje radijskih signalov. Kako bi lahko zagotovili, da bo naš tehnološki okvir nekaj, kar ne bo do odprta vrata za neevropsko tehnologijo? Torej, kako lahko seveda tako da bomo spoštovali konkurenčnost, damo priložnost tudi našim lastnim podjetjem. Omenili ste že raziskave in razvoj, vendar pa potrebujemo tudi še kaj dodatnega. In drugič, kar zadeva industrijo in inovacij, poskusili ste v digitalni agendi to natančno predstaviti, vendar pa nič nisem videla o izdravi terminalov in omrežij. Ali strategija, ki jo predlagate, temelji zgolj na krepitvi naše vodilne vlodeke glede tako imenega druge ravni, torej dobavitelji in, in uh, eh, dobitelji dostopa in uh, da zaostajamo na področju online storitev, to je tretja raven. Še nekaj vprašanj. Eh, deloma je to že omenila kolegica Pilatel Castillo. Eh, Prašala bi, kakšna sredstva ima na voljo komisija za to, da bo dejansko lahko pospremila ta svežen eh, v smeri izvajanja. Slišala sem vaše namene, to je vse zelo lepo in prav, ampak koliko sredstev in kakšna sredstva ima na voljo komisija, da boste lahko pospremljali to izvajanje. Kajti ugotavljam že, da nekatere države članice eh, prenašajo zakonodajo z določeno eh, mero mm, ustvarjalnosti. Eh, za prihodne leto naj bi že imeli nov predlog za področje NGA eh, in iz posvetovanja vidimo, da nekatera podjetja in eh, tudi nekateri drugi akteri delajo korak nazaj, kar zadeva eh, nameravane investicije. Tako da, če nam lahko natančno poveste, kdaj bodo stvari dejansko eh, sprejete in delujočega, te potrebujemo ne le izhodne strategije iz finančne krize, ampak potrebujemo tudi nek eh, spodbudni eh, eh, element. Zdaj, kar zadeva z dostop do širokopasovnih tehnologij, je to pomemben gospodarski spodbojevalnik, če hočete. Gospod Rubih, misli. Hvala lepa. V točki dve, gospa komisarka digitalne agende, ste določili, da med roamingom in nacionalno tarifo moramo doseči nično razliko do 2015. Mislim, da je to pomemben cilj. 2015 pa je še daleč. 4 do 5 let, da bi dosegli ta cilj. Po drugi strani pa sedaj smo v postopku dražbe široko pasovnega interneta in v točki ena govorite tudi o hitrosti. Do 100 megabitov na sekundo bi naj to bilo. In potem, ko govorimo o tarifah, nacionalno, da je veliko krat to pod enim centom, po drugi strani pa imamo potem tudi tarife 19 evrov, naprimer, za enako storitev in enako kakovostjo. In ugotovili smo, da je potem tarifa za en megabit nekaj, kar bi naj bilo zniženo na 1 evro ali 80 oziroma 50 centov v tem obdobju. To pomeni, da če bi 100 megabitov na sekundo, to, kar želite, če bi vzeli to tarifo 19 evrov, potem bi potrebovali torej za sekundo 1900 evrov s to hitrostjo. Torej, rad bi vedel, kaj bodo naši državljani rekli, ko bodo dobili račune. Zanima me torej, kakšna je struktura za naslednje mesece, ko bo prišlo do veliko večjega vsega podatkov, še prav posebno v četrti generaciji, pa tudi pri nadgraditvi omrežja in katere cilje imate za berek in jih predlagate, mislim, da moramo tukaj delovati hitro. In naslednja točka, tudi to je potrebno pohvaliti, namreč podvojitev investicij. Ali si lahko predstavljate, da bi prihodki iz draženja, ki jih sedaj dosegamo, da bi lahko podali spodbude za države, članice, če bi to, te prihodke lahko spet uložili v telekomunikacije, naprimer, če bi šlo za zasebno, zasebno javna partnerstva in da bi Evropska unija lahko doplačala, naprimer, zato da bi povečali obseg investicij. Hvala lepa. Thank you. Thank you. Hvala lepa, Paul. Sedaj pa še zadnji v tem krogu, gospod Lamberc. Uh, well, you, uh... Hvala lepa, gospa komisarka. Predsednik Barozo bi vam moral zaupati poročilo o prihodnosti skupnega trga, kajti, ko si pogledam to, kar ste zapisali vi v primerjavi z gospodom Montijem, ste veliko bolj ambiciozni sprejeli ste, čeprav gre za digitalno agendo, precej ambiciozen pristop. In to je moj prvi pozitiven komentar, torej, da IKT smatrate za tehnologijo, seveda pa tudi kot instrument za iskanje rešitev. In mislim, da tako lahko EU spet prevzame pionirsko vlogo v industrijski revoluciji. Druga pozitivna točka, Katrin je to že omenila, je, da se osredotočati na odprte standarde in medoperabilnost. Tri programske opreme so izginile iz končnega dokumenta, vendar pa dejstvo, da še vedno ciljamo k odprtim standardom, je ključnega pomena, če želimo biti uspešni. In potem končno tudi dejstvo, da vzpostavljate roke. To je zelo pomembno. Ne gre samo za govoričenje, želite kaj doseči in to podpiramo. Tri pripombe bi rad podal, področje, kjer imamo pomisleke. Najprej gre za podvojevanje ciljev in zelo težko je slediti vsem. Zelo veliko je različnih ciljev in opozarjam vas, da se osredotočate na ključne zadeve, ki jih je potrebno postoriti. Ne želimo se po nekaj letih spet sestati in ugotovimo, da ugotoviti, da je bilo premalo ciljev doseženih. In potem še nekaj, Pilar je to omenila, potreba potem, da zagotovimo podporo tudi drugih komisarjev, celotne komisije. Veliko ciljev je takšnih, da zadeva tudi področja drugih komisarjev. In moram reči, da me nekoliko skrbi, da komisarka Gekin Quinn in komisar Potočnik, komisarka Hedegard niso del komisarjev vaše skupine za digitalno agendo. Če si pogledamo rešitev, sta vsaj zadnja dva tista, ki sta zelo pomembna in seveda morate biti vključena. In potem še ena pripomba, dragi kolegi, to je nekaj, kar me zelo skrbi, to je priložnost pa tudi grožnja. Vemo, da smo se pred krizo že soočali s pomankanjem strokovnjakov na področju IKT. In če želimo, da bo digitalna agenda postala resničnost, bomo potrebovali med 300 in 700 tisoč dodatnih strokovnjakov v industriji. Torej, dobra novica je, priložnosti imamo, izkoristiti jo moramo. In v časih krize je resnično pravi čas, da zagotovimo nove strokovnjake. Lahko pa seveda tudi veliko zaslužimo v tem sektorju. Seveda pa ne moremo kar tako proizvesti teh strokovnjakov. In na zadnje, ne smemo biti zadovoljni. Če si ogledamo sredstva, ki jih investiramo, ki jih investirajo v ZDA, 88 milijard, 37 milijard pa v Evropi, če si ogledamo najpomembnejša IKT podjetja, top 500, potem lahko vidimo, da je samo eno evropsko. kakorkoli že. Mislim, da digitalna agenda brez Evropa ne bo uspešna globalno gledano. Hvala lepa torej komisarka, da ste podali prispevek k dokumentu EU 2020 in zato vas moramo pohvaliti. Seveda boste imeli našo podporo, seveda bomo tudi zelo budni, vendar pa mislim, da greste načeloma v pravo smer. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospa komisarka, prosim za vaše odgovore. <clears throat> Your... Hvala lepa za vaše konstruktivne pripombe in vprašanja. Naj povem, da se zelo dobro zavedam, da je to horizontalen portfelj in da moram sodelovati tako rekoč s 26 kolegi. kar se predsednika tiče, seveda on potrebuje mene in jaz njega, to je jasno. In potem še o starih 25, seveda je potrebno razpravljati, ki, da, bomo dokončno, da bomo končno prišli do razmer, ko bomo vsi dosegli napredek. Seveda si ne želim lastne slave. Želim pa si, in to je bilo omenjeno, da bi resnično izpolnili to strategijo. In ne gre za to, da imamo čas na naši strani, gre za to, da se moramo s tem začeti ukvarjati sedaj. In to je bil tisti navdih za, za me in za mojo ekipo. Kako bi lahko v kratkem času dosegli nekaj, kar bo jasno, pregledno, dostopno, realistično. Torej, popolnoma se strinjam z vsemi vami in tudi spoštovano poslanko Del Castillo. Seveda se strinjam, da moramo to začeti izvajati kar se da hitro. In ne gre za to, da začenjamo znova. Imeli smo že razpravo o svežnju telekomunikacij tukaj, tudi v parlamentu in potem ste govorili o politiki spektra in tako dalje. Torej, veliko je tem. Sedaj vemo, kaj moramo postoriti. Na kocki pa je nekaj precej ambicioznega, da bi to izvedli kar se da hitro. Kaj je bilo že postoreno na začetku digitalne agende? To je bilo to, da sem razpravljala s svojimi kolegi in moja ekipa je upravila zelo dobro delo. In lahko vam zagotovim, da je včasih sodelovanje s službami zelo težavno in da so torej moji sodelavci opravili zelo težko delo in da smo do sedaj bili uspešni. Digitalno agendo želim začeti izvajati kar se da hitro. Meri pa bomo tudi primerjave sledili, bomo izvajanju in če bomo menili, da rezultati niso pozitivni, bomo morali podati drug drugemu zagotovila, da bomo nadaljevali z našimi prizadevanji. Zelo bomo odločni, strogi pri naši presoji. gospa De Castillo je spregovorila o nekem vprašanju. Zavezana sem ohraniti odprti značaj neutralnosti interneta v Evropi. Tukaj ni dvoma. Mimo grede, drugačno stališče bi bilo seveda skoraj nemogoče poznate me. V zadnjih petih letih sem bila ena tistih, ki je bila precej jasna in pregledna, kar se tiče odprtosti in neutralnosti, naprimer interneta. Torej, napovedala sem javna posvetovanja o tem in to bo predstavljeno junija. Komisija bo parlamentu in svetu poročala do konca leta. Po mojem mnenju pa bi morali dodatno regulativo pravičiti specifičnimi vprašanji. Torej tega se bomo lotili in se lotevamo. Gospod Eler. Ni ga več, pa mu boste to sporočili. Je govoril o zelo pomembnem vprašanju, fascinantnem, to pravzaprav ni prava beseda zelo pomembno je, da se lotimo vprašanja varnosti. Ko govorimo o, o mrežju informacijah, je to seveda deljena odgovornost. Pravno EU nima izključne pristojnosti, naprimer tukaj toliko v razlikah ZDA, vendar pa od leta 2006 pozivamo vse zainteresirane strani, da sodelujejo, zato da bi dosegli trajnostno učinkovito varnostno politiko. Zavedamo pa se, da je seveda potrebno sodelovati. Kako lahko izboljšamo varnost? Sodelovanjem, ki temelji na dialogu, partnerstvu in temu, da damo odgovornost vsem zainteresiranim skupinam. Sveda pa vas sprašujem tudi to, ali ste tudi pripravljeni na to, da bomo zavihali rokave na področju digitalne agende. Zato predlagamo veliko različnih pobud, da bi EU dali potrebna urodja za prihodnost. Mislim, da moramo biti odprti v teh razpravah. Ne smemo se pretvarjati, da imamo samo eno pot. mislim, da je res, da je najboljša pot sodelovanje. Zavedam, poznam stokholmski program in vem, da želimo zagotoviti integriteto in temeljne svoboščine. In to je jamstvo za to, da moramo to združiti z varnostjo v Evropi. In varnost interneta in boj proti kibernetskem kriminalu sta zelo pomembna. V bistvu je to ena in ista stvar. Pri enem gre za odkrivanje, pri drugem pa za odgovor. In mislim, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bi imeli jasno stališče. Oba vidika sta nujno potrebna, se dopolnjujeta, pa tudi sta različna, kar se varnosti podatkov, informacijske varnosti tiče, boj proti kibernetskemu kriminalu, pa je seveda prav tako pomemben in tukaj so organi pregona tisti, ki so najpomembnejši. Gospod Trautmann in gospod Lambert sta me vprašala, zakaj ne zagovarjam odprtih standardov. Razumem vas. Ne veste, kaj se je vse dogajalo. Ne želim se prepirati o terminologiji. Želim priti k dejanjem in če se bomo dogovorili, da so dejanja najpomembnejša, potem bodo naši ukrepi in so naši ukrepi tisti, ki podpirajo boljše standarde. In to je samo sredstvo k cilju. Najpomembnejši cilj v IKT pa je medoperabilnost in digitalna agenda bo v naslednjih petih letih storila veliko, da bi izboljšala medoperabilnost. Poznate tudi moj prejšnji mandat in veste, kako sem bila, kako sem zagovarjala odprte standarde in medoperabilnost. Kar se standardov VVV tiče, so brezplačni in torej poganjajo globalni internet danes. Tega se zavedamo, vendar pa še vedno imamo diskriminacijo na škodo med operabilnosti. Zato želimo to spremeniti. To je popolnoma jasno. Prav tako pa želimo vzpostavljanje standardov narediti bolj pregledno in odprto, da bomo dobili boljše standarde. In to je tisto, na kar se osredotočamo. Strinjam se s pomenom industrijske politike, gospa Trautmann je upravičeno omenila to in ne bom oklevala, če države članice ne bodo izvajale. Če bomo dovoljevali takšno obnašanje, potem bomo izgubljeni in rešitev ne bomo dosegli, ne bomo našli. Kar se dostopa do tehnologij naslednje generacije tiče, pa bom podala predloge še v tem mandatu in bodo ti predlogi jasni in pregledni, tako da boste vsi točno vedeli, zakaj gre. Nekateri bi si želeli kar se da malo regulative. Sama se ne zazremam za regulativo samo zaradi regulative, sem za smiselno regulativo. In torej, ne bomo zagovarjali in eh, delali eh, samo za nekatere odrežence na trgu. Ne, želim omogočiti investicije vsakemu investitorju in bolj jasna ne morem biti. Ne gre za tiste že obstoječe in za nove. Potrebujemo tako obstoječe kot nove. To je popolnoma jasno. In želimo si, da bodo vsi lahko kar najbolje investirali, da bomo bolj konkurenčni. Torej, nimam privilegirancev, vsi so enaki. Kar se ciljev za storitve roaminga tiče, pristojbine na nacionalnem trgu in na področju roaminga, o tem smo že govorili obstajajo in seveda to pomeni, da ni skupnega trga na področju telekomunikacij. Tega se zavedamo in zato moramo najti rešitev. Strošek nudenja roaming storitev ne bi smel biti veliko višji od eh, stroška nacionalnih storitev in če so ti stroški zelo raznoliki, potem upravičila za to nim če naprimer potrošniki plačujejo mhm. veliko više stroške za roaming. Potrošniki morajo pridobiti in mislim, da se tukaj vsi strinjamo. Skupni trg mora delovati, to pridigamo in to je nekaj, kar vsem prinaša prednosti. Zato moramo to pokazati tudi vsak dan. Pričakujemo, da bodo razlike v ceni med nacionalnimi in roaming storitvami se drastično znižale podali smo tudi cilje, da bi prišli do nične razlike do 2015. Časa torej imamo. Argumenta za to, da tega ne morejo doseči, ni. In lahko govorimo tudi o alternativah roamingu in dostopnosti Wi-Fi in ostalih. evropski roaming trg mora biti bolj konkurenčen. Komisija upa, da bo se razvila konkurenca na tem področju in resnično menim, da če imamo konkurenco, potem zadeva deluje. Je to pozitivno za potrošnika. Kakorkoli že, pregledali bomo darovanje uredbe o roamingu do konca junija naslednjega leta. In takrat vam bomo seveda podali poročilo o tem, kaj se dogaja. Raziskave in razvoj. Gospod Rübih je spregovoril o tem. Evropski javni sektor ima srednje in dolgoročni interes, da podpre raziskave in razvoj. Po mojem mnenju bo, bi bilo zelo kratko vidno, če ne bi investirali na to zelo pomembno področje. Tukaj se vračamo na sodelovanje med ZDA in Evropo, seveda pa lahko upoštevamo tudi daljni vzhod. Če jih primerjamo, so zadeve skoraj enake zavedamo se, da moramo sodelovati. Torej, to moramo storiti tako na evropski kot na nacionalni ravni. Ne smemo kriviti drug, drugega, da kdo ne počne dovolj. Zneske moramo povišati. V sedmem okvirnem programu je 16 odstotkov, odstotno povišanje vsako leto od zdaj do 2013. Tako bomo prišli z 1,1 milijarde na 1,7 milijarde do leta 2013. In potem bi želeli povišanje vsako leto še 4 odstotke. države članice morajo početi podobno in svet je lani že zahteval držav članic za to storijo. Gospod Lamberts, da, veliko je ciljev, ki sem jih omenila, tvegala sem, morda so to moja leta, ne verjamem v večno življenje, sedaj je potrebno stvari urediti. Vse bom primerjala, ocenjevala in vse bo pregledno. Zelo sem pregledna, bolj kot kdorkoli in upam, da boste preverjali moje delovanje in da mi boste povedali, če ne bom stvari izvajala tako, kot je potrebno in če ne boste zadovoljni ne glede na to, kdo je pristojen, moramo opraviti naše delo. Mimo grede, včasih prihaja do nesporazuma, ne tukaj, gospa predsedojoča, ni to moja digitalna agenda, to je digitalna agenda komisije. In sedaj je to tudi digitalna agenda sveta od danes zjutraj. Torej, zelo veliko imam pajdašo, če smem temu tako reči. in ki jih lahko kritizirate, če ne bodo uresničevali tistega, kar so dejali. In na koncu upam, da bomo celotna komisija, vsi ministri in celotni parlament enotni. Kar se e veščin tiče, mislim, da je pomembno, da delujemo skupaj Zakaj bi kdo vlagal v področje, kjer ne bo gotovosti, ali bo to ta sektor sposoben preživeti? Če bomo jasni in pregledni glede tega, kar pričakujemo od digitalne agende in digitalne družbe, potem lahko izpolnimo in zagotovimo teh 700 tisoč delovnih mest, tako da bodo nadarjeni ljudje želeli vstopiti v ta sektor. Potrebno je vključiti digitalno pismenost. Vse to, vse to je na kocki in zame je to način, kako lahko spostavimo prednostne naloge naslednjega Evropskega socialnega sklada. Še bolj pomembno pa je, da se ljudje zavedajo, da je zabavno iti v to smer in mi jih moramo spodbujati. Tako bomo imeli več globalnih evropskih podjetij v primerjavi z zadevami na globalno gledano pa bomo imeli tudi več talentiranih evropejcev. Hvala lepa. Nekaj kolegov je že zapustilo dvorano, ker imajo druge obveznosti, vseeno pa imamo še osem kolegov, ki želijo posredovati. Nimamo prav veliko časa, zelo bi cenila, morda nisem prava oseba da to reče, da bi vse skupaj zrazili v minuto in da bi torej vse skupaj potekalo hitro. Gospa Merkis, prosim. prosim. Thank you, chairman. Or... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo sem vesela, da ste z nami. Zahvaljujem se vam za vaše ambiciozne načrte, pa tudi za načrte sveta. Upam, da bodo to tudi kmalo naši. Imam pa nekaj vprašanj. Strinjam se s predhodniki, da je IKT priložnost, ki jo moramo tako videti in imenovati, zato, da bi se spopadli s pomembnimi družbenimi vprašanji, staranjem prebivalstva, energijo, podnebne spremembe. Istočasno pa je to tudi priložnost za več novih delovnih mest. Konkretno vprašanje. Čeprav posebno me zanima možnost podpore energiji, čisti energiji. Veliko krat se pogovarjamo o različnih zadevah. Kaj menite o prihodnosti tako imenovanega smart mitra. Prejšnji teden sem govorila v Tventeju z malim podjetnikom, ki je dejaven na področju IKT in pravi, da ima zelo velike težave pri začetku poslovne poti. Kako bi lahko pomagali, naprimer zagotovili finančna jamstva, da bi bilo lažje ustanoviti podjetje. E-zdravje, tudi to je znano. Kateri ukrepi, načrti obstajajo na tem področju? Zelo veliko je negotovosti in veliko neinformiranosti pri pacijentih. Ne vedo točno, zakaj gre. Potrebno jim je jasno povedati, kaj je e-zdravje, da ne bo toliko pomislekov. In potem še zadnje vprašanje dejali ste, da se pogovarjate z vsemi strani. Menite, da bo to stalen dialog, da se bo nadaljeval? Z digitalno agendo ste že kar nekaj postorili. Vendar pa, ali se, ste se usklejevali z drugimi akteri, tudi z MSP-ji? In hvala lepa za tole kartico. Pri svetovnem kongresu IT pretvoritvi ste bili, so imeli zelo dober sistem. In tak čitalnik. In potem smo to lahko uporabljali prek iPhona. Vse informacije smo lahko dobili takoj. In to je razvil Microsoft. Uh, Gospa Nibler, prosim. Dank, Hvala lepa, gospod predsedoče, glede na to, da nimamo več veliko časa, bom kratka. Najprej bi se rada zahvalila komisarki za to, da nam je dala možnost k strukturiranemu dialogu danes. Vaša digitalna agenda je dobra in jo pozdravljam. Dve stvari bi rada omenila. Najprej tema infrastruktura, cili glede široko pasovnega interneta. Hvala lepa za tole kartico, ki ste nam jo dali. Pomembno pa je, da razvijamo infrastrukturo, široko poslovno infrastrukturo v Evropi in to, kar se da hitro. Tudi v telekomskem svežnju smo se o tem že ukvarjali in parlament si je zelo prizadeval, da bi napredovali, komisija takrat še ne podpiram to, kar so dejali predhodniki, da je vse, kar je bilo zapisano v tem svežnju, da je potrebno to tudi ustrezno izvajati. Zakaj gre? Gre za to, da moramo spodbujati tudi investicije v omrežje optičnih vlaken. In zelo dobro je, da smo o tem tudi govorili proračuni v državah članicah so slabi, ni več javnih sredstev, tako da morajo zasebna podjetja, ki so pripravljena in sposobna investirati v široko poslovno infrastrukturo, jim moramo dati možnost, da to tudi storijo. In zato moramo vzpostaviti spodbude. V svežnjo telekomunikacijah torej smo to že storili, dejali smo, da je potrebno obravnavati tudi tveganja pri izračunu in da moramo imeti možnost tudi sofinanciranja. Tako da sedaj čakam na naslednje sporočilo in upam, da boste to, o čemer tukaj govorimo že leto in več, tudi upoštevali. In potem nadalje, poslovne prakse Google, o tem se veliko govori. Moje vprašanje je, kaj počne komisija z vidika avtorskih pravic vi kot nekdanja komisarka za konkurenčnost. Tam ste bili zelo uspešni. Torej, ali bo komisija tudi z konkurenčnega prava preverila primer Google? Eh, Hvala lepa, naslednji gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi gospe Krus da ste se danes sestali z nami. Dobro sem slišal, kar ste omenili o svojem drugem življenju. Ne vemo, da je to nekako povezano tudi z, z političnimi spremembami na nizozemskem, ampak kdo ve. Skratka, če se lotim teme, o kateri danes tukaj govorimo, rad bi podal dve pripombi. Najprej. Omenili ste e-zdravje, tudi gospa Merkis je o tem že govorila in to se mi zdi zelo pomembno. Govore je o primerjalnih vrednostih, o benchmarkih, o spremembah in tako naprej. In eh, tu sta dve stvari zelo markantni. Najprej, tehnologija je zelo napredovala, ampak trgi so zelo segmentirani. Imamo podjetje kot je Siemens, naprimer, ki eh, so ogromno naredila na področju e-zdravja, kar nekaj inovacij je na trgu in težko pa je vseeno zagotoviti napredek. Skratka, ogromno težav je, ogromno problemov je. Govorili ste o inovativnosti, o ustvarjalnosti, ampak kaj lahko sploh še storimo na tem področju? Mislim, da imamo žal tukaj ogromno ciljev, ne pa tudi nujno izvedbe potem v državah članicah. Ja, res je, sredstvo je vedno manj in jasno je, da če ne bomo vsi skupaj izoblikovali agende na horizontalni ravni, se bomo soočali z velikimi težavami. Ampak horizontalni pristop ni dovolj. Treba je podariti tudi vertikalni pristop, torej ulaganje v raziskave, to je pomembno. V vseh državah imamo raziskovalne programe na evropski ravni in treba je bdeti nad tem, da bodo ti programi izvajane tudi na nacionalni ravni. E, slišal, slišal sem, kaj je dela kolegica Merkis pogosto, se suben, subvencije, eh, raziskave eh, subvencionirajo, izdajo se garancije, ampak vendar le mislim, da moramo, moramo bdeti nad tem, da so te inovacije tudi konkretizirane. Ne vem, morda bi to zahtevalo nek nov pristop. Druga zadeva pri pregledu te zakonodajave smo videli, da je ogromno mladih v tako manjih socialnih omrežjih, ki jih to še kako zadeva. In z velika digitalne agende je to pomemben element in sicer element zaupanja. Če se pravil ne spoštuje, potem to seveda povzroča težave. Je pa to pred razprave, sami ste citirali nekaj primerov, mislim pa, da vse za enkrat, kar zadeva zaščito, kar zadeva Eh, varnost, eh, nismo ravno storili vsega, kar bi lahko. Hvala lepa. In še enkrat vas prosim, kolegi, če se držite časovne omejitve, žal ni druge možnosti. Gospod eh, Encio. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa tudi gospa komisarka za to priložnost. Eh, in tudi za tole. Eh, Darilce, ki ste nam ga vsem razdelili, mislim, da je zelo pomembno za vse nas, da sledimo tem ciljem. Osebno bi se zahvalil tudi za odgovor, ki ste mi ga posredovali 27. maja na moje pisno vprašanje. In sicer gre za poslabšanje razmer, v katerih so javna občila zaradi javnofinančnih eh, težav in sicer obstaja vedno večje težave z svobodnim izražanjem državljanov. Evropa gre skozi težke čase in osredotočamo se na digitalno agendo, obenem pa se vsi soočamo z še nevidnimi gospodarskimi težavami. Možni izhod iz krize iščejo seveda vse države. In digitalna agenda ne krepi nujno teh izgledov. Države, ki nimajo zadostnih virov financiranja, je potrebno podpreti, da bodo lahko upravili modernizacijo svojih gospodarstv. Žal, so tudi novinari v tiskanih medijih v podobnem položaju. To, kar vi predlagate, gospa komisarka, da bi tisk lahko še naprej deloval kot čuvaj demokracije, se mi zdi, da niso ravno zadostni ukrepi za to, da bi na nacionalni ravni lahko dosegli nek preboj. žal je še kar nekaj ljudi, ki raje v roke vzamejo natisnen časopis, ne pa, da bi prebirali digitalne različice časopisov. Prihajam, na primer, iz težave, v kateri je problem, da so problem že izplačila plač in pokojnin iz javnega sektorja. In vprašanje je, ali naj podpiramo zasebni sektor, eh, kaj ti treba je zagotoviti jamstva za neodvisnost medijev. In ne vem, kako bomo to zagotovili, če bodo o tem odločali politiki. Ja, Še eno razpravo imamo po izmenjavi mnen s komisarko, tako da res moramo ustrajati na tem, da ste kar se da kratki, lepo prosim. Še štiri govornike imam na seznamu. Zdaj vam dam besedo vsem štirim, potem pa predlagam, da komisarka odgovori na vseh osem vprašanj oziroma komentarjev po pač v tematskih sklopih ali kakorkoli. Že mislim, da bo to najboljši način, kako izkoristiti še preostali čas. Kot rečeno, še štiri prijavljene k besedi imamo. Gospa Tika, gospa Rubinska, gospod eh, Odi in ostali. Gospa Tika, hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka. Najprej mi dovolite, da vas eh, vprašam v. kateri fazi je zdaj program zagotavljanja pokritja s široko poslovnim dostopom. Milijarda evrov je bila namenjena namreč temu, da bi do konca leta 2010 zagotovili dostop do interneta povsod po Evropski uniji. No, zdaj vidim, da v vašem programu ta rok podaljšujete. In zanima me, kaj je zdaj vaš novi cilj na tem področju kar zadeva agencijo Enisa. Sama sem za podaljšanje in eh, razširitev mandata, tudi z vidika nekaterih izvršnih pristojnosti, tako da bodo države članice lahko deležne podpore v nujnih primerjih, kajti vemo, da so strukture IKT v vseh državah članicah vsekakor sestavni element kritične infrastrukture. Kar zadeva interoperabilnost, medsebojno povezljivost, tukaj potrebujemo tudi čezmejno eh, medsebojno povezljivost elektronskih storitev. Prav tako verjetno veste, da javna naročila predstavljajo 16 odstotkov BDP-a. Do leta 2015 imamo cilj, da bi vsa javna naročila izvajali elektronsko. Zanima me, kako nameravate ta cilj doseči in kako boste tudi elektronsko fakturiranje organizirali na način, da bodo vsa podjetja, mala ali velika, to lahko tudi zagotavljala. Vem, da je tudi kar nekaj zelo daljnosežnih predlogov, kar zadeva elektronski podpis in kar zadeva potrjevanje elektronskih eh, podpisov. Na zadnje, pa kar zadeva e-upravo, bi vas pozvala k temu, da države članice vi pozovete k sprejetju novih strategij za zagotavljanje kibernetske varnosti, še posebej v primeru, da takšnih strategij še ni. Pomembno je, da zagotovimo to vrstno varnost eh, na spletu, kajti vse več transakcij poteka preko spleta, vse več osebnih podatkov eh, se izmenjuje preko spleta in tukaj mislim, da moramo biti še posebej pazljivi. Hvala lepa, gospa Vobinska. Hvala lepa. Hvala lepa za, ta, za to kartico zelo ambicioznih ciljev. S tem ko so te cilje tako zelo jasni, bi jih bo potrebno tudi zelo jasno izvajati. Morda bi lahko vsako leto dobili še eno takšno kartico z informacijami o tem, do kakšne mere so bili ti cilji dejansko izpolnjeni. No, ti cilji zadevajo, da bi dosegli, naprimer, kot eno ciljev, 100-stotno eh, dostopnost do interneta za Eh, vse evropejce. Potem široko poslovni dostop, tudi 100 odstotna pokritost. Torej, to zadeva tako države, v katerih je penetracija interneta zelo, zelo visoka, kako tudi države, v katerih internet še ni tako razširjen. Zanima me, kako si predstavljate spodbudo ali pomoč državam, ki zamujajo. Govorili ste o sodelovanju z vladami. Kako bi lahko to vrstno sodelovanje izgledalo? Jaz se upravičujem, ker imam zdaj eh, v drugem odboru nastop in moram oditi. Eh, Pripišena posebno je bo Angelika potem poročala o vašem odgovoru. Hvala lepa, gospa Kolarska Bobinska, gospod Odi. Hvala lepa, Evropska unija je v velikih težavah. Ni nam uspelo doseči najuspešnejšega gospodarstva v svetu, Galileo, ITER, veliki projekti ne uspeva nam financiranje. Eh, obljubljate nam enako pravnost državljanov in eh, državljani imajo dovolj eh, vse sorte obljub. Dostop do širokopasovnega interneta je ključno za zagotavljanje enakih možnosti našim državljanom in zanima me, kako boste lahko držali to svojo obljubo in ali nam lahko date kakšno jamstvo. Uh, zaključujem še z vsebino. Ali lahko zagotovite, da eh, vsebine ne bodo kršile eh, avtorskih pravic, eh, kršile zakonodajsko ročje zasebnosti, potem rasizem, ksenofobija, sovražni govor in tako naprej. Torej, kako bomo lahko zagotovili tudi ustrezni nadzor nad vsebino. Hvala lepa, gospa Ford, kot zadnja. Hvala lepa, se upravičujem, da me na začetku niste eh, videli, da sem se javila k besedi, ampak sem bila z ministrico pristojno za digitalno področje in tako po volitvah smo začeli z delom na tem področju tudi pri nas. E, moje vprašanje pa zadeva e, široko poslovni dostop izven mest, e, torej na podeželju. Naš, na našem območju vidim ogromno inovativnih rešitev, tako malih kot velikih podjetij za zagotavljanje široko poslovnega dostopa na podeželju, ampak seveda je zagotavljanje sredstev za takšne storitve problematično. Zato je pomembno, da optimiramo obstoječo infrastrukturo. Naprimer, imamo kar nekaj šol na podeželju, eh, kjer imajo sicer dostop do širokopasovnega eh, dostopa, vendar pa čim gredo domov, pa tega dostopa nimajo več. Tako da pomembno je, da eh, tudi javno infrastrukturo Eh, ponudimo. In na terenu vidim, da je tudi veliko zmede, kar zadeva pravila EU glede državnih pomoči, kljub izjavam, ki ste jih podali lani na to temo. Torej, kljub temu, da ste skušali pojasniti vprašanje uh, državnih pomoči, uh, se mi zdi, da je pomembno, da se zagotovi, da javni sektor pomaga pri uh, premoščanju vrzeli, ki še vedno obstajajo, uh, zmeda je velika in mislim, da je potrebno stvari še nekoliko razjasniti. Hvala lepa, gospa komisarka. Če smete, bi se, eh, če dovolite, oprostite, bi se kar takoj odzvala na to, kar je dejala poslanka Ford. Če obstaja kakršnakoli zmeda, mi prosim povejte, povejte, kje je ta zmeda in kdo je v tej zmedi. Ker ti pogosto, če smem tako reči, se ta zmeda in to nerazumevanje zlorablja strani tistih, ki dejansko niso za to zainteresirani. Torej ne govorim o vam. E, vi pravilno pravite, da ne smemo dovoliti, da bomo imeli izgubljeno generacijo, da bomo imeli tako imenovane digitalne device in ne, ne smemo uh, dovoliti preniskih prečakovanj glede tega, kar lahko dosežemo. 2013 je jasen rok. Takrat naj bi imel vsak evropejec dostop do digitalnih vsebin. E, če ne, me bo to pač stalo moje politične glave. Ja, to je lahko posledica tega. To je nekaj, kar boste brez težav lahko preverili. Ampak tukaj potrebujemo zavezo sveta, kajti svet je na koncu koncu tisti, ki je glavni sogovornik, ki bo na podeželju mora zagotavljati takšen dostop in ne le podeželje, eh, tudi ostala področja. Eh, prepričana sem, da je vaš namestnik oziroma namestnica ministra o tem tudi govorila. Eh, gre tudi za raznolikost dostopa do interneta. Ne gre zgolj za kabelski dostop, dostop po optičnih kablih, tudi satelitski dostop je zelo pomemben način dostopanja do spleta, še posebej na podeželju. Pravila državne pomoči, ki se spreminjajo in to ni na ključje, kajti tudi v prvi Barosovi komisiji je bilo veliko govora o tej tematiki. Torej, če stvari še vedno niso jasne, povejte mi. Kajti, jaz mislim, da so stvari zdaj resnično jasno zastavljene. Tisto, kar pa mene skrbi, če smem to povedati, pa je to, da je zadnja komisija, prejšnja komisija, dala možnost, in nekateri ste govorili o tem, o milijardi evrov, ne, ne gre za milijardo evrov, gre za več, gre za 1,2 milijardi evrov, ki smo jih dali na voljo za izgradnjo široko pasovne infrastrukture. In komisija je dejala, da je to namenjeno temu. In le ena tretjina teh sredstev je bila na koncu porabljena za široko pasovne infrastrukture eh, omrežja, vse ostalo je šlo na področje potrošnikov in njihove porabe. Skratka, ali v eno ali v drugo smer bo treba iti, ali smo resni glede te glavne usmeritve eh, za našo digitalno prihodnost ali ne, ampak potem seveda ne smemo dovoliti, da nas kratkoročna vprašanja eh, zaslepijo in da se gremo. Eh, predvoljene igrice in to moram zelo resno povedati. Dejstvo je, da traja nekaj časa, preden se investicija v, digitalno, v digitalni sektor eh, izplača do te mere, da je vsem jasno, da gre tukaj za zaposlovanje, za gospodarstvo, za kulturo, za eh, družbeno aktivnost. Tako da mislim, da moramo biti pripravljeni tudi vse to ustrezno skomunicirati. bom tokrat nekoliko krajša presodejoča, kot ste prosili. Podnebne spremembe torej. Gospa Merkija se je to omenila. Sama se zelo zavedam, da je to odlična priložnost za boj proti podnebnim spremembam. In menim, da so pametna omrežja in pametni števci priložnost tudi za to, da pokažemo, kako resni smo glede tega. Mimo grede sodelujemo za industrijo na tem področju, da bi dosegli napredek tukaj, je pa pomembno tudi na lokalni, na nacionalni ravni eh, stvari storiti, kajti sama ne morem prisiliti neke vlade, neke države, da bo šla v to smer. Lahko samo povem, da bi bilo zelo modro in pametno to storiti in da je to odlična priložnost za to, da se dejansko dokaže, kaj bi lahko bila rešitev, v kateri so vsi zmagovalci na koncu koncev. Prav tako je treba skomunicirati dejstvo, da je evropska industrija kar učinkovita glede tega, da zna pokazati, da, je, da so pametni števci ne le dobri za podnebje, ampak tudi za vašo denarnico. In če boste videli razlike na ki jih znajo pokazati ti pametni števci, eh, boste to videli. Seveda potrebujete internet, da bo vse skupaj lahko povezano. Potem e, e hiše. To je eno ključnih vprašanj in to je tudi ogromna priložnost, verjamem. Sama sem predlagala kar nekaj ukrepov v tej smeri in to gre od eh, zagotavljanja online dostopa do zdravstvenih podatkov, eh, potem eh, interoperabilni podatki o bolnikih, vse to na področju e-zdravja. Če želimo enotni trg, če želimo kar se da mobilno evropsko prebivalstvo, potem mora tudi njihovo zdravje in njihovi podatki o njihovem zdravju biti sposobni potovati z njimi. In pogosto ugotavljamo, da ljudje niso proti tem novim priložnostim, temveč so proti predvsem tisti, ki se bojijo, um, govorejo o nekaterih segmentih eh, zdravniške stroke, nekaterih bolnišnicah, ki se bojijo, da bodo eh, izgubili posel in eh, tukaj ne moremo dovoliti, da bi to preprečevalo napredek. Potem, kar je omenila gospod Nibler, glede strategije za široko pasane dostop, imamo sprejete strategije eh, in smernice za državne pomoči in temu bomo sledili, kar zadeva javne, um, javne investicije oziroma zasebne investicije. Eh, tukaj smo kar zakasneli in investicije v uh, širokoposlane zastopi v NGA so pomankljive in tukaj to že vpliva na našo konkurenčnost in zato potrebujemo javno-zasebna partnerstva in eh, mislim, da moramo dati ljudem več kot samo občutek, ampak zaupanje v to, da se izplača boriti se za dobiček tudi v tej dejavnosti, torej da to je dovoljeno, če smem tako reči. Vsekakor podpiram torej to, da bi to podpirali na bolj konstruktiven način. Kar zadeva Google, pripričana sem, da kolega Žoakin Almunja eh, preučuje tudi ta vidik ravnanja podjetja Google in da to počne na odkrit način. Eh, ne vemo, ali bo prišlo do formalne sprožitve postopkov, ampak eh, dejstvo je, da potrebujemo tudi evropski Google. E, to mislim, da je bolj smiselno, kot pa da se zanašamo na ukrepe komisarja Armunija. Glede tega, kar je povedal poslanec Encijo, zavedam se občutljivosti te tematike, ki jo omenjate, ampak e, naj samo omenim moj pisni odgovor, ker sem skušal biti kar se da jasna, transparentna, ampak vem tudi previdna glede svojega odgovora. Potem vprašanje o investicijah, o tem sem že spregovorila. Pomembno je, da smo vsi na nekako isti valovni dolžini, da se sredstva uporabljajo za investicije v široko poslovni dostop. To je zelo pozitivna investicija za prihodnost, kar pa zdaj direktivo o e-podpisu iz leta 1999 ta direktiva podaja definicijo elektronskega podpisa in podatkov v elektronske oblike, ki služijo za zagotavljanje verodostojnosti podatkov in direktive tudi z jelicom določa, da je podpis takšen, da ga je možno identificirati kot podpis. Skratka, na kratko povedano, direktiva je že v veljavi in e-podpis že deluje, prav tako potrebujemo ustrezne mehanizme za zagotavljanje zaupanja in to direktivico 99 bomo vsekakor eh, prevetrili, kajti mm, gre za direktivo, ki je vsekakor že dokaj zastarela. No, še vprašanje gospe Kolarske. Ko bomo vodili razpravo s eh, državami članicami glede strategije za široko poslovanje s tobom, bomo govorili tudi o ustrezni koordinaciji. Eh, sredstva EU in podpora investicijske banke se bodo tudi tukaj upoštevala in eh, priporočila, kar zadeva enega in pa kar zadeva spektr, vam bomo tudi sporočili, čim prej bo tole mogoče, kar zadeva torej širokopasovni dostop predlagamo tudi ukrepe za to, da bi dostop do vsebin bil kar se da enostaven in tudi zakonit. Potem še zadnja zadeva, kar zadeva e-upravo za prihodnih pet let. Če omenim samo tako imeno opolnomočenje podjetij in državljanov, s krepitvijo odgovornosti, transparentnosti in odprtosti uh, upravnih služb in pa podporo enotnega trga k uh, eh, čezmene prenosljivosti uh, in dostopnosti upravnih vsebin in to vključuje tudi horizontalno integracijo procesov uh, širom celotne uprave. Hvala lepa, gospod komisarka, za vaš čas, ki ste nam ga danes namenili in prepričana sem, da bomo imeli še številne priložnosti, da se z vami sestanemo v prihodnosti in da je to le začetek. Torej še enkrat hvala lepa. Thank you.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 Dobro, spoštovane kolegice in kolegi, 18. junija 2019 je komisija predložila sporočilo o upravljanju interneta naslednji koraki. E, pripravili smo poročilo e, poročevalca Franciska Sose Wagnera, ki nam bo predstavil amandmaje. Glasovanje pa bo jutri, glasovanje v plenumu pa bo 15. junija. Kar takoj predajem besedo poročevalcu. Izvolite. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim kolegice in kolege pomiriti. Povem vam lahko, da moja predstavitev ne bo dolga, kajti veliko dela smo že upravili to popovdne. Govorili smo že o veliko vprašanjih, ki so vključena v moje poročilo in pripričan sem, da si vas lahko večina predstavlja, o čem točno govorimo. Preden se posvetim predlogom sprememb in specifičnim vprašanjem, se želim zahvaliti poročevalcem v senci. Pomagali so mi pri delu in pomagali so tudi moji ekipi. Mislim, da so poročevalci v senci pomagali izboljšati besedilo, pomagal pa sem si tudi s predlogi sprememb. Jutri bomo glasovali o teh predlogih sprememb, kakor je že bilo povedano. In povedati moram, da imamo pet ali šest skupin predlogov sprememb. Prva skupina zadeva to, da bi internet obravnavali kot globalno javno dobrino. To je bila obeseditev, ki sem jo vključil v svoje sporočilo in sedaj to ne bi obravnavali več samo kot globalno javno dobrino, ampak da bi upravljanje moralo potekati tako, da bi bilo v dobro vseh. Mislim, da je zelo pomembno, da se to vključi v poročilo. V drugem predlogu spremem govorimo o temeljnih vrednotah. Potem poteka zelo vroča razprava, še posebej v zadnjih mesecih. Želim le poskrbeti, da bo vsem jasno, tisti, ki tega ne spremljate že od samega začetka. Poskrbeti želimo, da so urednote, ki jih spodbuja Evropska unija in ki so zapisane v pogodbah, da te urednote branimo in ščitimo v vseh mednarodnih forumih. To velja tudi za mednarodne forume, ki vplivajo na upravljanje z internetom. Zelo pomembno je, da podpiramo te vrednote, še posebej tam, kjer sodelujejo tudi države, ki ne delijo vrednot z nami in z Evropsko unijo. Mislim, da je to zelo pomembno. Braniti moramo svoje vrednote. To so vrednote, ki so zapisane v pogodbah, ki utemeljuje Evropsko unijo, to pa je tudi del naše civilizacije. Verjamemo v njih, zato jih moramo braniti. Predlog spremembe številka 3. Tukaj govorimo o omejitvah uporabe interneta. Zapisano je, če je omejitev nujno potrebna, naprimer omejitve za to, da zaščitimo otroke. Če je to torej nujno potrebno, potem morajo te omejitve biti omejene na tisto, kar je pač potrebno. Spoštovati moramo načela učinkovitosti in sorazmernosti. Tudi ta načela so vključena v naše pogodbe in imamo že dolgo tradicijo upoštevanja teh vrednot tudi pri sodbah sodišča in sodišča v Strasboru. Mislim, da je to zelo pomembno, kaj ti tako še bolj natančno opredelimo vsebino. Kompromisni predlog spremembe številka 4. Omenja to, da bi dodali določena načela. Namreč države članice bi morali biti na to pozorne. Vse popovdne smo razpravljali o nekaj teh načelih. Gospod komisarka je govorila o preglednosti, večstranskosti, interoperabilnosti, neutralnosti v mreži in tako naprej. To so vsa načela, ki bi jih morali vključiti to je odgovornost zasebnega sektorja, ki je odgovoren za upravljanje z internetnimi viri, za spodbujanjem vključevanja in tako naprej. To so načela, o katerih smo govorili danes popovdan in to bo vključeno v kompromisni predlog spremembe številka 4. Na podlagi tega podpiramo in povdarjamo potrebo potem, da uskladimo delo evropskih institucij v vseh forumih. To je ključnega pomena. Mislim, da tega ne bi smeli storiti samo v IKANU, ampak v vseh mednarodnih organizacijah. V poročilu sem že od začetka povdarjal potrebo po usklajevanju. Omenil sem dejstvo, da morajo vse evropske institucije uskladiti svoje delovanje in tudi države članice se morajo uskladiti. To je ključnega pomena za upravljanje interneta. V odboru sem že povedal, da je to eden glavnih ciljev tega poročila. Od zunaj smo bili deležni številnih kritik povedali so nam, da ko predstavljamo svoje predloge, nismo usklajeni in mislim, da bi bilo dobro, če bi to popravili. Poskrbeti moramo, da bomo imeli jasna in skupna stališča, ne samo v okviru institucij, torej svet, komisija in parlament, ampak v, to, v tem morajo sodelovati tudi države članice. na podlagi tega smo torej prilagodili besedilo, izboljšali smo ga tu in tam, omenili pa smo tudi to, da bi uvedli alternativni mehanizem za reševanje sporov, tako bi članice in člani lahko na neutralen in dostopen način pregledovali in preučevali odločitve ikana. To je bil pogoj za diversifikacijo poskrbeti. Smo morali, da prihajajo sredstva iz različnih zainteresiranih strani, da IKA ni pod prevelikim vplivom. Zagotoviti želimo tudi, da bo upravni odbor in da bodo vodilni v IKANU takšni, da bodo predstavljali široko paleto interesov. zelo pomembno je, da ikan tako strukturiramo. Mislim, da so to najpomembnejša vprašanja. Sam podpiram vse kompromisne predloge sprememb. Določenih stvari mislim, da ne bi smeli podpreti Preprosto zato, ker tako samo ponavljamo stvari, ki so že zapisane v izvirnem poročilu. Glede na to, da sem bil prisoten eh, v tej seji, na tem zasedanju, vam lahko povem, da smo od odbora za civilne svoboščine dobili besedilo. Tukaj imam v mislih mnenje odbora Libe. Danes popodne smo torej prejeli kopijo in danes zvečer bomo to natančno preučili. Sem ga pa že preletel in povem vam lahko, da se zaenkrat z njim strinjam. To je vse za zdaj. Z veseljem pa bom prisluhnil vašim morebitnim komentarjem. Še enkrat pa se želim zahvaliti vsem, ki so sodelovali z mano. Tukaj pa imamo v mislih seveda evropske poslance in komisijo.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 pa mislim, da ni najbolje zabeležena, eh, zabeležena ravnovesje. Tako da moramo v teh kompromisnih prilogih, mislim, da jasno podariti, kako pomembno je, da javno in zasebno jasno predstavimo in ločimo. Prvičen sem, da nam bo to uspelo. Nekaj, kar pa se je zelo pozno izkazalo, pa je bilo pravno mnenje odbora za pravne zadeve. Danes popovdne šele smo v naši skupini videli to besedilo in to bi sicer bilo spremljivo, ampak pri točki 6 bi imel predlog, tam je namreč napisano, citiram, izpostavlja, da naj bi eh, vlade zagotavljali dostop do interneta ali preko zasebnih eh, akterjev omejile dostop eh, do interneta oziroma mm, zagotavljale nadzor, eh, cenzuro. To naj ne bi bila kršitev. Termin monitoring mislim, da ni najboljši tukaj in da to lahko izboljšamo, da bi veljalo tole črtati. Torej, EPP bi vsekakor za jutri prosila za ločeno glasovanje, kar zadeva ta nadzor in bomo videli potem, kako bodo na to gledali druge skupine. Hvala. Merci, Roy, Hvala lepa, gospod Trautmann. Hvala, predsedujoči. Hvala poročevalcu, ki se je dobro pogajal in dobro izpogajal te kompromisne predloge in uh, vaša skupina se z njimi strinja. To smo skupaj obravnavali na enem od pripravljenih sestankov in mislim dejansko, da je poročevalcu uspelo najti formulacijo, ki je zadovoljiva in ki omogoča, da se tudi lepo število amandmajev zmanjša in to je vedno zelo koristno. Naj tudi povem, da je to poročilo, poročilo ki prihaja v pravem času. Imeli smo forum o upravljanju interneta in upam, da bo to poročilo, gospod predsedajoči, še podprlo našo zahtevo po delegaciji za peto izdajo tega foruma, ki naj bi bil še bolj eh, okrepljen po zasedbi kot eh, poprej. To bo potekalo v eh, Vilni in organizirali bomo delavnico na eno od tem, ki je izpostavljena v poročilu gospoda Sosa Wagnerja, se pravi. pluralizem mnen in uh, izražanja mnen, ki je ključnega pomena pa tudi kot pluralizem jezikov. Torej imamo besedilo, ki je kar uravnoteženo, besedilo, ki uh, stvari jasno predstavlja, kar zadeva različne pristojnosti, ki so uh, Eh, nujne in potrebne na področju upravljanja interneta, prav tako izkazujejo prihodnje perspektive in eh, to besedilo je jasno in eh, tudi spodbudno, kar zadeva ICANN in pa prihodnost te institucije, skratka mislim, da gre zelo dobro poročilo in z veseljem ga bomo jutri tudi podprli na glasovanju. Hvala. Hvala lepa, gospod Tratman. Filip Lamberts. Oui, donc je voulais juste faire euh, une remarque euh, qui n'est pas vraiment pour. Samo ena pripomba, ki ni toliko vsebinska kot bolj postopkovna. Ko je govora o zaščiti otrok, smo ponovno odprli celotno razpravo o omejevanju dostopa do interneta in do internetnih vsebin. In to me zdaj muči, zato ker smo stežka izpogajali kompromis v okviru tretje obravnave telekomunikacijskega svežnja in ne vem, ali je res nujno to odpirati zdaj tukaj, kajti če bomo povedali isto, nima smisla, eh, sploh pa, če bomo povedali isto, ampak nekoliko drugače. In to je zopet v skladu s to tradicijo eh, našega parlamenta, da v vsakem poročilu skušamo zajeti eh, vse, ampak to povzroča nekaj bi rekel, da dvomo, kar zadeva besedilo. Torej, če bi to lahko črtali, bi bilo zelo lepo, sicer pa se lahko samo pridružim Katrini in se zahvalim poročevalcu za odlično opravljeno delo v zelo kolegijalnem vzdušju in upam, da bomo lahko nadaljevali z delom na ta način, ampak mislim, da bi bilo pametno, če smo nekoliko manj dvoumni v uh, besedilu, kajti ni nujno, da je ponavljanje pozitivno. Hvala lepa, ne vidim več drugih, ki bi želeli besedo. A, se upravičujem. Prosim vas, gostajte. Ja, nisem prej prosila za besedo, šele zdaj, tako da me niste spregledali. Čisto na kratko. Naj samo povem, da je treba zelo zelo paziti pri takšnih besedilih in da se ne vračamo vse čas nazaj na telekomunikacijski svežen. E, bi pa rada tudi podarila dejstvo, da je treba bdeti nad tem, da zagotovimo ustrezno ravnovesje med eh, zaščito avtorskih pravic in varovanjem temeljnih pravic in sloboščin. Ne moremo vse čas eh, tukaj iskati spora med tema dvema elementoma, potrebujemo ravnovesje. Tako da mislim, da tukaj je nekaj zadev, ki so šle v drugo smer. Hvala lepa. Zdaj pa res ne vidim več nikoga drugega, ki bi prosil za besedo in zato predajam besedo kar predstavniku komisije. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Komisija pozdravlja to poročilo. In strinjamo se s poročevalcem, kako je poročevalec povedal, da bi internet moral biti javna dobrina in da bi bilo treba ščititi vrednote, ki jih zagovarja Evropska unija in da bi morali nastopati z enotnim pristopom. Cenimo tudi to, da ste pomisleke v zvezi z varnostjo, stabilnostjo in bojem proti kibernetskemu kriminalu postavili v ospredje, kar zadeva vključevanje institucij Združenih narodov oziroma Evropske unije v IKN. To pozdravljamo. To bi bila ena možnost za vključevanje, ne pa seveda en edina, da bi sodelovali v svetovalnem odboru. Tudi mehanizem za reševanje sporov, je zelo dobrodošel in če bo čim bolj zunanje, tako rekoč, da bo neodvisen. Tudi Jana je zelo pomembna, upoštevati pa moramo mednarodno skupnost pri nadaljem delu in poskrbeti moramo za to, da bodo v razpravah vključeni tudi evropski interesi, ko bomo sodelovali z združenimi državami. Hvala. Monsieur Nibel, avant de donner la parole. Hvala lepa, pridem nam besedo poročevalcu. Naj samo upozorim na problem, ki je bil izpostavljen glede stališča odbora Juri v osmem odstavku. Predlaga celo vrsto zadev, ki so zapisane tudi drugot, razen avtorskih pravic. Ali bi avtor lahko omogočil, da se avtorske pravice tudi vključi v področju upravljanja z internetom. Eh, sekretariat mi pravi, da amandma 8 odbora Juri ni bil predmet glasovanja eh, pod predpostavko, da je to zajeto, ampak vse sicer je zajeto razen avtorskih pravic, kaj o tem misli poročevalec. Vamos a ver. Mm, eh, muchas gracias, señor presidente. Eh... Hola, Pepa gospod predsedujoči. Želim odgovoriti na vprašanja, ki ste mi jih zastavili in tudi komentirati nekaj pripomb. Začel bom z gospodom Van Nistelrojem. Da, drži. Mnenje odbora Libe smo dobili šele pred nekaj minutami. Pogledali smo si ga, ampak gospod Van Nistelrooy, zagotavljam vam, da ko bomo zapustili to dvorano, bomo to mnenje zelo natančno preučili in pripravili stališče. Še vedno smo zelo zgodaj v tem procesu, vendar časa nimamo veliko, kaj te o tem bomo glasovali jutri, odbor Libe pa nam je to predložil šele pred nekaj minutami, kakor sem povedal. Ampak vsekakor bomo to natančno preučili. Gospod Trautmann, hvala za vaše prijazne besede. Res je, strinjam se z vami, to poročilo bi lahko bilo dejansko zelo koristno. Ukrepili bi lahko prisotnost Evropskega parlamenta v mednarodnih forumih, tudi v forumu za upravljanje, ki bo v Vilni. To je eden ciljev v, v tem poročilu, seveda. Gospod Lamberts je podal nekaj pripomb in tudi gospa Grostet je bila podobnega mnenja v zvezi z avtorskimi pravicami. Strinjam se z gospodom Lambercom in tudi z gospod Grostet. Že od samega začetka, ko sem se srečeval z vsemi vključenimi v delo, pri pripravi tega poročila, sem ustrajal na tem, da je internet nekaj vseobsegajočega, tako rekoč, in da ne bo mogoče zajeti vsega, zajeti vsega, kar internet obsega. Zato smo lahko delali samo na podlagi tega, kar nam je predložila komisija. Naziv pa je bil upravljanje interneta in to je zelo velika naloga. To se je zgodilo takoj po glasovanju o svežnju o telekomunikacijah in kakor veste, Evropski parlament pripravlja še druge pobude in drugo zakonodajo in moje mnenje je bilo naslednje. S tem so se strinjali tudi vsi poročevalci v senci. Menil sem, da je dobro, če se posvetimo upravljanju in vodenju interneta. In temu smo se potem tudi posvečali med razpravo so se seveda pojavile druge zadeve, druga vprašanja, zato smo tudi ta vprašanja vključili v poročilo. Naprimer, govorimo o pravicah otrok, o pravicah mladostnikov, o intelektualni lasnini in tako naprej. Govorili smo o otrocih, to je vključeno, ampak če bi odprli vprašanje intelektualne lasnine, potem bi odprli Pandorino skrinjico, sedaj smo že na koncu tega procesa. To je moje mnenje. Pri tem ustrajam, ker mislim, da ni dobro, da bi vse forume izkoristili za razpravljanje o vseh vprašanjih. Mislim, da tako samo ustvarjamo zmedo. Mislim, da je to težavno za tiste, ki želijo brati dokumente, ki jih pripravljajo institucije. Vsem govornikom želim sporočiti, da je včasih nemogoče ustaviti stvari, včasih je nemogoče ustaviti vprašanja, ki se pojavijo in zato smo jih torej vključili. Hvala. Hvala poročevalcu. Ja, gre za neposredno izvedbo tega, kar sem predel ponovno naj bi v to poročilo uvali tematiko, ki, dobro, ne bom rekel, da nima smisla tukaj, ampak avtorske pravice so dovolj široka tematika in mislim, da to takole eh, od strani vključiti v poročilo v zadnjem trenutku se mi zdi, da ni najbolj modr pristop in da je bolje, da se temu izognemo, kajti ni ne prvič, ne zadnjič, ko bo eh, parlament obravnaval to problematiko avtorskih pravic, tako da mislim, da nima smisla, da skušamo Eh, tukaj zdaj stvari tako na hitro reševati, tako da na hitro eh, vključimo še tri besedice v poročilo. Ja, ne, ne, ne gre za to, da bi na hitro vključili še tri, tri besedice. Ne, ne. Gre za to, da je bil ta amandma podan strani odbora Juri, pravočasno in vse, ampak se katrati meni, da je zadeva zajeta v besedilo, ampak ni. Torej, v bistvu zdaj ni to, kar pravite vi, ampak vprašanje je, ali bomo dali to na glasovanje jutri ali ne pravno gledano, mislim, da moramo to dati na glasovanje. Torej, hočete reči, da je sekretarjat naredil napako in da naj to popravimo? A, se mi zdi, da sekretarjat ubira zdaj novo stališče. Ne, ne, se upravičujem. Ne gre za to, da je sekretarjat storil napako. Gre za to, da je sekretarjat bil mnenja, prav ali pa ne, da je da celota zajema tudi posamezne dele. Običajno, če govorimo o neki celoti, potem, če omenimo eno od temeljih pravic, to so avtorske pravice, to formalno gledano ne predstavlja nič novega. O tem seveda zdaj lahko razpravljamo. Ampak to je pač stališče gospoda Odija. Na koncu koncu bo pač na predsedniku, da jutri preseka ta gordijski vozov. Sam sem predlagal gospodu Odiju, da eh, preuči ali obstaja možnost, da bi poročevalec to vključil eh, nekam drugam v besedilu, kjerkoli pač v tem poročilu, nekaj, ker bi bilo to smiselno, da bi na ta način zajeli to, kar je očitno bil tudi namen gospoda Odija. Ja, potem se strinjam s stališčem sekretarjata če omenimo eno temeljno pravico, potem lahko omenimo vse, tako da bolje, da nobene, tako da podpiramo stališče sekretarjata. Glede, imamo temeljne pravice, v odboru Juri omenjajo boj proti diskriminaciji, rasizmu, ksenofobiji, to so temeljne pravice. Avtorske pravice niso temeljna pravica, ne, to, je, to, to so pravice, ki jih ustvarjamo s svojimi političnimi odločitvami. Imamo več pravic, torej imamo temeljne pravice, ki jih zajema. Eh, ustavna pogodba in tako naprej in tako dalje. Avtorske pravice pa so stvar političnih pogajanj in zato smo to tudi eh, predlagali. To je bil predlog, ki je bil dan našem odboru. Zdi se mi, da to zdaj ni v amadmajih in to je to. Sprašujem, kako lahko zdaj zagotovimo to, da bo to lahko vključili v ta predlog. Torej, predsednik bo moral to zadevo rešiti. Torej, bomo zadevo jutri predložili predsedniku. Gospod poročevalec. El ponente se atreve a insistir, no, en que efectivamente este es un asunto que... Sedaj bom nekoliko drzen in bom pri tem ustrajal. O tem nismo razpravljali. Temeljne pravice so eno. In običajna zakonodaja je nekaj drugega. Ne poznam podrobnosti postopkov, zato ne vem, kako stvari natančno potekajo, ampak če ima sekretarjat pristojnost in če predsednik meni, da moramo glasovati o vprašanju intelektualne lastnine, bom glasoval proti. Če bi želel to vključiti, bi to vključil že dolgo nazaj. Ampak mislim, da to ni pravi kraj ali pravi čas za to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 Ja, postopek je tak, da kar zadeva samo pripravo glasovanja, moramo mi kot, eh, bomo mi kot EPP zahtevali glasovanje, ločeno glasovanje za ta del, eh, sicer je pa na poročevalcu, da poda predlog. In zaenkrat je moj predlog edini tisti, ki sem ga podal prej. Dobro, hvala. Torej, eh, če ni več drugih pripomb, zdi se, da ne. Nič podrazno. Dobro, potem predlagam, da zaključimo z današnjim zasedanjem. Nadaljujemo jutri ob 9. uri v isti dvorani. Hvala lepa in lep večer vsem.